einen wunderschönen guten Morgen. Lepo dobro jutro, kolegice in kolegi. S tem odvanjam današnjo sejo in vam najprej podajam sporočilo. Pristojni španski organi so predsedniku podali predlog glede odprave imunitete gospe Satjo Bios za radi omogočanja kazenskega postopka proti njej. V skladu s poslovniko se ta eh, predlog eh, prenese na pristojni odbor za pravne zadeve. S tem pa prehajamo na prvo točko dnevnega eh, reda. Gre za vprašanje za ustni odgovor glede strategije od kmetije do mize, vločilna vloga kmetov in podeželja. Veste, da lahko prijave za CatchDI in eh, postopek za modul kartonom elektronsko vložite. Zdaj pa najprej predajam eh, besedo vlagatelju vprašanja gospodu Lincu. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. Kmetijstvo je strast, kmetijstvo ni preprosto nek poklic kot vsak drug, kjer opravljamo svoje delo, svojo službo, zato da bi domov prinesli nekaj denarja in preživljali družino. Ne, kmetje imajo misijo, želijo proizvajati najboljše, najbolj kakovost, e, ne prehranske izdelke, to počnejo že danes. Potrošnike želijo oskrbovati z kar najboljšimi živili in seveda želijo naprej razvijati lastne kmetije in to na tak način, da bodo te kmetije lahko nekega dne predali naslednji generaciji. Pogosto slišimo zgodbe o generaciji, o stotinah ljudi, ki na isti kmetiji obdelujejo isto ta zemljišča skozi generacije. Naj vam podam svojo zgodbo, tako da se bo videlo, kakšna strast se za tem skriva. Star sem 62 let in že 30 let delovne dobe je za mano. Zato, ker delam in sem začel delati na lastni kmetiji od zgodnega otroštva, eh, krmil sem krave, pospravljal hlev, prispeval svoje, da bi ta kmetija še naprej lahko proizvajala kar najboljša živila. Lahko vam povem, da je bilo včasih težko, ko so drugi poleti odhajali na bazen, jaz pa sem moral vo se voziti na traktorju in se posvetiti žetvi. Ampak to je bilo mogoče ne samo zaradi strati, ampak strasti, ampak tudi, ker smo dobili pozitivni odziv. V vasi so nas poštovali za to, kar je naša kmetija prispevala. In dejansko to, da nas cenijo, manjka danes in tega je vse manj. Zato moramo voditi razpravo o kmetijstvu, da kmetije ne bodo neki krivci, eh, onesnaževalci, mešalci strupov in tako naprej, ampak da se povežemo s kmetiji, se pogovarjamo s kmetiji in povemo, da upravljajo odlično delo, vendar ga lahko še izboljšajo se potrudijo, da bi postali še boljši, tako da ne bomo v naslednjih mesecih začeli z orgijo prepovedi in z orgijo vse večjih zahtev, temveč da pripravimo spodbude za varstvo okolja, da kmetom omogočimo, da lahko ustvarjajo humus da bodo lahko uporabljali manj sredstev za varstvo rastlin z ustreznimi ukrepi, ne pa s pomočjo prepovedi. Začeti z razpravo, ko imamo že v Evropi najhujše zahteve, kako bomo Evropo potem zaščitili na ozven. To je tudi vprašanje, kako bomo dosegli, da nam bodo drugi v svetu sledili da bomo naprej razvili trgovinske sporazume od proizvodnih standardov, od eh, standardov proizvodov do standardov proizvodnje. Tudi to je vprašanje, ki mora biti v središču eh, razprave o strategiji od vil do vilic. Tukaj gre za potrošnika. Če želimo izvesti tranzicijo, potrebujemo spreminjanje tranzicijo, razmišljajo potrošnikov. Če 72 odstotkov pri nas doma potrošnikov pravi, da je pripravljeno plačati več za ustrezne proizvode v trgovinah, pa jih več plača samo 16 odstotkov, potem nekaj ni v redu. Tudi na evropski ravni moramo nekaj narediti, seveda pa je druga zgodba stanje pri potrošnikih ki morajo biti pripravljeni plačati več. Kmete moramo vključiti v delo. Prejšnji teden sem imel pet srečanj z kmeti. Kmetje so zelo zaskrbljeni, da jih bomo spet postavili v kot. Nasprotno moramo storiti, jih vključiti v razpravo in jim povedati, da niso del problema, ampak del rešitve. Zato je tako zelo pomembno, da ta razprava poteka ob pravem času v Evropskem parlamentu, da bomo kmete spravili v središče razprave, preden začnemo z razpravo o strategiji, ki bo v kratkem pripravljena. Hvala lepa, kolega, naslednji ima besedo komisar Vojčehovski. Hvala lepa, gospa predsedujoča in hvala lepa tudi gospodu Lincu in um, vsem poslancem iz odbora. Gre za organizacijo te zelo pomembne razprave, ki, na katero kmetje zelo nepotrpežljivo čakajo. Strategija od Vildovilic še ni pripravljena. Ob koncu marca bomo videli več o njej. Vemo pa, da je bil objavljen eh, zeleni dogovor. To je zelo ambiciozni načrt za trajnostno proizvodno živil. Seveda pa so ključnega pomena tukaj kmeti strateški načrti bodo morali zahtevati bolj ambiciozne eh, cilje, kar zadeva mejitve uporabe eh, pesticidov, antibiotikov in podobno. Ključeni bodo tudi ukrepi za biokmetijstvo in precizno kmetijstvo, zato da bi omogočili boljšo kakovost tal, vode, zraka. Lahko torej ugotovimo, da bodo evropski kmetje morali proizvajati trajnostno, hkrati pa skrbeti za zdravje ter se boriti proti podnebnim spremembam. Kar bo nekaj stalo in zato kmetov ne smemo postiti ob strani. Evropska unija jim mora pomagati, vsi jim moramo pomagati pri tem. 10 milijonov polskih kmetov skrbi za varno hrano in zanesljivo skrbo s hrano za 40 milijonov ljudi v Evropski uniji. Zato bi se jim morali zahvaliti vsak dan za pripravljenost eh, delati na lastnih eh, kmetijah, eh, pripravljenost obdelovati zemljo, skrbeti za živali. Vedno manj je takšnih ljudi in soočamo se z velikim problemom, kar zadeva nasledstvo pri kmetijah in odseljevanje iz podeželja. Varnost hrane je tako pomembna kot varnost v smislu obrambe in eh, zanesljive oskrbe z energijo. Da bi to zagotovili, moramo kmetom pomagati, da bi to zagotovili, pri vzpostavljanju dobrih delovnih eh, razmer in to mora biti v središču vseh evropskih politik. Zahvaljujem se za eh, vprašanje, ki ste jih postavili za to eh, razpravo in sicer kako namerava komisija zagotoviti, da bodo ljudje na podeželju, vključno za kmeti, ohranili ključni položaj in kako================См naj bi uresničevali ambiciozne cilje, se soočali z velikimi izzivi, kako zagotavljati ustrezni dohodek in eh, pogoje v vseh političnih strategijah. To so vprašanja, ki se jih postavljajo tudi kmetje sami. Pred kratkim sem se z mnogimi srečal na Hrvaškem, Nemčiji, v Avstriji, tudi na Polskem. In kmalo se bom srečal z kmeti v Franciji in eh, drugod. Srečal sem se tudi s predstavniki kmetijskih organizacij v Evropski uniji in vsi se zavedajo, da je trajnostna proizvodna nujna. Če eh, trajnosti trenutno ne zagotavljamo, saj imamo na primer eh, koncentracijo življske proizvodnje, To ni zato, ker so si to želeli, ampak gre za, preprosto za gospodarske razmere. Kmetje morajo nekako preživeti in zato so se morali predati bolj intenzivni proizvodnji. Zdaj pa moramo to obrniti nazaj, tako da bo kmetijstvo postalo spet kmetijstvo, ne pa da bo postalo neka panoga industrije zeleni dogovor in cilji strategije od Vildovilic eh, ne bodo doseženi na silo. Strinjam se s gospodom Lincom. Samo z ustrezno pomočjo, podporo kmetom in ustreznimi sredstvi v proračunu skupne kmetijske politike bomo, se bomo lahko uspešno spopadali z izzivi, ki nas čakajo. Zelo me veseli, da vlada zavedanje o potrebi po takšnem proračunu, ne samo v komisiji, v parlamentu, ampak tudi v državah članicah. Trije ministri, gospa Grekner iz Nemčije, gospod Vidile iz eh, Francije in tudi eh, kmetijski, eh, kmet, španski kmetijski minister, so podpirali deklaracijo v tem smislu. Pravijo, da potrebujemo več denarja za skupno kmetijsko politiko 27. januarja na srečanju sveta za kmetijstvo so, je večina ministrov izrazila enako mnenje. Tudi sam ga podpiram. Potrebujemo dovolj obsežen proračun za skupno kmetijsko politiko. Sredstva bo morajo biti ustrezno porazdeljena. Imamo namreč ambiciozne cilje v zelenem dogovoru in v strategiji od vil do vilic. Zato potrebujemo ustrezno finančno podporo. Potrebujemo tudi denar za scheme v okviru prvega stebra, sploh v državah, kjer so neposredna plačila zelo nizka. Prav tako moramo nekaj storiti glede blaginje živali, dobrobiti živali in okoljskih standardov v drugem stebru. To je pomembno za druge države članice. Hkrati pa moramo eh, poskrbeti za to, da se bodo kmetje zavedali potrebe po trajnostnih kmetijskih praksas, praksah, potrebe po manj intenzivni proizvodnji in vključitev ukrepov za zagotavljanje dobrobiti živali. Kmetje zato potrebujejo denar. In eh, moja vloga je, da o tem glasno govorim, saj bomo sprejemali pomembne odločitve glede mesečnih finančnih okvirov. in glede večletnega finančnega okvira. Pomembno vprašanje pa je tudi ustrezno ravnanje s, kmet, s kmeti. Mora biti naši partnerji pri izvajanju nalog, ki so zelo pomembne za nas. Prepričan sem, da bodo kmetje popolnoma podprli spremembe, ki nas čakajo. Gospe in gospodje, evropsko kmetijstvo mora biti trajnostno ekološko, okolju prijazno, podnebju prijazno. Da pa bi to lahko zagotovili, mora biti kmetijska politika tudi prijazna kmetom, ambiciozna in poštena. Hvala lepa. Vielen, vielen Dank, Najlepša hvala, gospod komisar. Prvi krok eh, razprave bo otvoril za ELS gospod Ferbert Dorfman. Za dve minuti izvolite. Kolegice in kolegi, spoštovani gospod komisar, dobro, da imamo danes to razpravo. In morali smo se kar boriti eh, za njo. Občutek imam, da nekateri menijo, da bi to strategijo sprejemali mimo kmetov ali celo proti kmetom. Veseli nas, da ste gospod komisar danes z nami, ampak eh, da podpredsednika komisije, gospoda Timermansa, danes ni tukaj, kaže, da tako, razmišlj, tak, tako razmišljanje vlada v komisiji. Kar zdaj v prognozo. Če kmetov ne bomo vključili v pripravo strategije, potem bo ta strategija neuspešna. To si upam trditi. Trenutno je tako, da naj bi bili kmetje odgovorni za vse, za zmanjšanje biotske raznovrstnosti, za veliko uporabo eh, kemije, za podnebne spremembe, za onesnaževanje okolja, ampak realnost je popolnoma drugačna. Večina kmetov skrbi za to, da bodo njihove kmetije preživele, gospodarsko preživele in eh, pogosto razmišljajo veliko bolj trajnostno kot eh, v drugih panogah gospodarstva. Proizvajajo pa tudi živila, kjer potrošniki vedno znova trdijo, da želijo še bolj zdravo, še boljšo hrano, še bolj trajnostno. Ko pa se odpravijo v trgovino, eh, vzamejo ponudbo tri za enega, ki je najcenejša. Tako ne bo šlo. Veliko lahko izboljšamo. Lahko razmišljamo o varstvu rastlin, o gnojenju in podobno. Vendar moramo to povezati z upanjem glede inovacij, več znanja. Samo na ta način bomo dosegli cilje. Predvsem pa mislim, da potrebujemo neko povezavo, zavezništvo z kmetijami. Kmete moramo vključiti. Naša politična skupina se za to zauzema. Če bomo delali skupaj s kmeti, bo ta strategija tudi lahko uspešna. Hvala lepa, kolega Dorfman. Nadaljujemo z kolegom De Castro, z socialistem. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Brez prepričanega sodelovanja naših kmetov ostaja vsaka perspektiva blažitve podnebnih sprememb neuresničljiva. Zato je pomembno, da imamo močan skupen pristop pri oblikovanju skupne kmetijske politike, ki mora ostati evropska. In ta parlament, dragi komisar, ne sme izgubiti priložnosti, da se vključijo temeljni elementi iz strategije od vil do vilic v skupno kmetijsko politiko, ki bo usmirjala kmetijstvo v naslednjem desetletju. Kmetijsko-življski sektor je pripravljen odigrati vlogo, zagotoviti še več okoljskih storitev za e, oglično neutralnost v korist vseh evropskih državljanov, vendar to mora biti tudi v skladu ne samo s finančnimi spodbudami v okviru skupne kmetijske politike, ki je ustrezno financirana, temveč tudi z inovativnimi tehnikami, naprimer z izboljšanjem sort, tako da bi lahko preprečili eh, kemikalije za zaščito rastlin. Torej, ni trajnosti, okoljske trajnosti brez eh, ekonomske in socialne trajnosti tega sektorja. Pred nami je velik izziv, eh, ki mu bomo koc eh, samo, če bo Evropska unija pri tem odigrala odločilno vlogo. Najlepša hvala, kolega De Castro. Naslednji je za Renew Europe, gospod Čološ. Gospa Predsedujoča, gospod komisar, včeraj smo govorili o večletnem finančnem okviru Evropske unije. Opozorili smo na to, da mora ta proračun upoštevati prioritete in cilje Evropske unije. Govorili smo o tem, da tradicionalni politični sektor ne smejo biti v nasprotju z digitalnimi spremembami in gospodarskimi spremembami kmetijstvo. Je še vedno aktualno, tako kot vedno, vendar pa moramo najti pogum za modernizacijo kmetijstva in poskrbeti za to, da bo kmetijstvo prilagojeno potrebam današnjega časa. Potrošnik in eh, kmet morata imeti koristi. Zeleni dogovor ne bo uspel, če ne bomo sodelovali z kmeti. E, kmetijstvo pa lahko izpolni pričakovanja družbe samo, če bomo razmišljali o dohodkih e, kmetov. Potrošniki pričakujejo kakovostna živila in ustrezno javno pravo, ki bo omogočilo e, razpra, ustrezno ravnanje z naravnimi resursi zato pa potrebujemo ostrezne rešitve. Poskrbiti moramo za to, da bodo kmetje lahko živeli od svojega dela. Ta strategija od kmetije do mize oziroma od vil do vilic ima priložnost samo, če ne bomo govorili samo o kemikalijah, o pesticidih eh, in podobno in gledali na kmetijstvo izolirano. Ta strategija mora pomeniti neki new deal za kmetijstvo in za potrošnike. Kaj ti naša družba veliko pričakuje od eh, kmetijstve? Boljša, bolj kakovostna živila. Poskrbeti pa moramo tudi za to, da bodo kmetijske prakse ustrezno ravnale z naravnimi resursi v okviru zelenega dogovora in eh, digitalne tranzicije. Samo na ta način bomo dosegli naše cilje in bo strategija uspešna. Hvala lepa, kolega Čolos. Nadaljujem s kolegom David za identiteto in demokracijo. Spoštovana gospod predsedujoča, gospod komisar pripravljamo zelo drago podatkovno bazo, ki bo registrirala podatke o evropskih eh, kmetih eh, in trgovci. Stroške pa naj bi nosile države članice Evropska unija in sami kmetje. Kar bo pomenilo, da se bodo ti stroški ponovno prenesli v ceno živil, ki se bodo podražila. Generalni direktorat za mednarodno trgovino pa podpira uvoz iz tretjih držav, kjer nimajo nobenega nadzora in od katerih eh, uvažamo hrano brez eh, carin. Te države ne uporabljajo nobenih eh, strogih standardov. Živali, ki jih uvažamo, niso pod nobenim nadzorom tako da na trg prihaja vedno več živil iz tretjih držav, ki ne nosijo nobenih stroškov. Kmetje pa morajo izpolnjevati zahteve in morajo plačevati visoko ceno za svoje sorovine. Če ne bomo nadzorovali uvoza iz tujine, potem ne bomo mogli zagotoviti ustrezne proizvodne v Evropski uniji. Hvala lepa, kolega. Kolegica Viner za zelene je naslednja, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar Vojčehovski. Veseli me, da danes govorimo o, o strategiji od vil do vilic, ker je to pomembno. Imamo tako velike probleme, saj drugače nihče od nas ne bi bil tukaj. Pred nami je zgodovinska priložnost za to, da kmetijska politika postane eh, bolj eh, trajnostna, da, da spodbujamo hranitev ekosistemov, da ponovno središče postavimo zdravje tal in dobrobit živali. To so teme, zaradi katerih smo vsi tukaj. Znanost eh, in prebivalstvo nas temu spodbujata. To je mogoče zadnja priložnost za reformo skupne kmetijske politike. Seveda kmet, se kmetje bojijo, ampak se zapirati za zidovi in se ne vključevati v rešitve in ne se bati uh, inovacij. Tako ne bomo prišli nikamor, če bomo rekli, tako je bilo vedno in tako vedno bo. Spremeniti se moramo smo namreč pred prepadom. In tukaj ne potrebujemo kmetov, ki so na koncu svojimi možmi, močmi, ampak moramo kmetom eh, dati spet dostojanstvo, jih spoštovati. Tako bomo tudi dobili pošteno ceno za eh, živila. Kmetje si želijo živeti od svojega dela brez subvencij in zato moramo poskrbeti. Zdaj pa moje vprašanje, gospod Vojčekovski. Sodba Evropskega sodišča C409 skozi 13 odstavek 74 kaže, da ima komisija pravico svoj zakonodajni postopek prilagoditi v postopku odločanja, dokler svet ni sprejel dokončne odločitve. Ali nameravate ta osnovni element eh, SKP izkoriščili za to, da bi osnutke eh, skupne kmetijske politike uskladili z zelenim dogovorom? To se namreč mora zgoditi. Hvala lepa, gospa Viner. Nadaljujemo za evropske konzervativce in reformiste z gospodom Kuzmikom. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, najprej naj se zahvalim za natančno analizo položaja v kmetijstvu, ko nas čakata dve novi strategiji zeleni dogovor in strategija od, mize, od kmetije do mize. Obim boste pomenili nove zahteve za kmete in omejitve pri proizvodni, sploh kar zadeva industrijsko proizvodno. Zato je ključnega pomena poznaviti vprašanje, kako bomo vse to skupaj financirali. Maja leta 2018 je komisija predlagala, 70 odstotkov manj sredstev za eh, skupno kmetijsko politiko, eh, za tem denarjem se ne bo moč spopasti z temi novimi izzivi. Tudi nacionalni strateški načrti strani držav članic na področju prireje živali ni ustrezna. Kot se boste spomnili, kmetje marsi, ki je nasilno protestirajo, zapirajo ceste svojimi eh, traktori in eh, podobno. Če želimo pozitivno prihodnost, potem potrebujemo nova sredstva za uresničevanje novih eh, strategij zelenega dogovora in strategije od kmetije do mize. Hvala lepa. Nadaljujemo z gospo Hazekamp za zelene. Izvolite. Oziroma za le, levico. Ja. Spoštovani gospod eh, komisar, evropska kmetijska politika subvencionira, subvencionira velike industrijska podjetja. Subvencionira velike eh, hleve.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 groznih razmerah eh, prevažamo po celotni celini. Cel sistem je bolan. Kmetje morajo dobiti pošteno ceno za pošteno proizvodnjo, vse mora biti pošteno do kmetov, do živali in do narave. In to se ne bo zgodilo, če bomo imeli takšne trgovinske sporazume, kot jih imamo sedaj. To bo prispevalo k temu, da bomo kupovali cenene eh, proizvode spremeniti moramo naš eh, kurs in odpraviti subvencije. Hvala lepa. Naslednji je kolega Džaruzo za neopredeljene. Gospa predsedujoča, eh, Od te strategije si eh, pričakujemo veliko, vendar naprimer uporaba gnojil kjer piše, če je potrebno, ampak po, na, po naše je to na vsak način potrebno, potem eh, tudi eh, gre za eh, zapravljanje eh, živil in za preveč živilskih odpadkov, kar je premalo eh, premal upoštevano. Eh, Torej, potrebujemo tudi pravilno označevanje, kjer bo eh, tudi okoljski odtis eh, posameznega živila ustrezno se odražal. In razen tega gre seveda tudi um, za to, da bo kmet v središču um, usmerjevanja kmetijstva, kako lahko sodeluje pri blažitvi podnebnih sprememb. In zato želim povdariti, da je naša dolžnost, da zagotovimo tudi sredstva za skupno kmetijsko politiko in da jo upravljamo na inteligenten način in da eh, prepričimo napake iz preteklosti. Hvala. Hvala, sedaj pa nadaljujemo s kolegico McGuinness. Prosim, beseda je vaša. Thank you. Hvala, gospa predsedujoča. Upam, da na bo ta razprava danes prebodila, kajti kmetje so frustrirani in tudi vedno eh, se jih napada. Um, Resnica eh, je v tej strategiji od vil do vilic. Moramo postaviti kmetovalce v središče in jih ne smemo odrivati na stran. In to je treba povedati vsem kolegom, ki se ukvarjajo s tem. Gre eh, tudi za konkurenčno pravo, za pravične trgovinske politike, kako trgovinska politika negativno lahko vpliva na kmetijstvo. Nekateri izrazi, ki se uporabljajo tu, so tudi zelo emotivni. Biološko kmetijsko kmetovanje to zelo dobro zveni in tako naprej, ampak moramo biti malo bolj previdni pri jeziku, kajti mnoge družinske kmetije so srednje velikosti ali tudi večje, ampak to ne pomeni, da je eno boljše od drugega. Moramo zagotoviti, da bodo kmetje imeli dostop do najboljših virov inovacij, tehnologij, tako da bo lahko dosegali rezultate, ki si od njih pričakujemo. In kmetje to že delamo, to ne smemo pozabiti. Um, torej oni um, storijo veliko za naravo in jih ne smemo omejevati v teh naporih. In zato um, v bistvu jim dajemo s tem še več pravil um, in manj fleksibilnosti. Gospod komisar, vi morate zagotoviti, da se to ne bo zgodilo in upam, da boste imeli pri tem dovolj uh, močan glas. Hvala, nadaljujemo z kolegico Karvalajš. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod komisar, popolnoma se strinjam z vami da mora biti strategija od vil do vilic ambiciozna in mora ponuditi zelo jasne odgovore na izzive trajnostnega razvoja, eh, podnebnih sprememb in dobrega počutja živali. Ampak vi se boste tudi strinjali z nami, da mora ta strategija vključevati tudi spoštovanje in priznanje za kmet tiske dejavnosti. Eh, to spoštovanje je treba konkretizirati. In z drugimi besedami, odgovor na izzive ehm, ne more biti udejanjen, če ne bodo kmetje v to vložili dovolj eh, napora in prizadevanja. Zato pa morajo imeti na voljo pravične možnosti in e, možnosti za razvoj podeželskih skupnosti. In zato vas sprašujem, gospod komisar, in upam, da boste jasno odgovorili, kako nameravate vašo vizijo za dolgoročno strategijo razvoja podeželskih skupnosti uskladiti s strategijo od vil do vilic oziroma kako nameravate v praksi zagotoviti, da se bo ta strategija uporabljala tako, da bo dejansko naslovila vse potrebe podeželja. Hvala. Sedaj pa sledi kolegica Müller, prosim, sedaj vaša. Gospa predsedujoča, gospod komisar, trenutno doživljamo da se politika odvija na ulicah. Ljudje demonstrirajo za več eh, upoštevanja podnebja in varstva okolja in temu je treba tudi zaploskati. Vendar, če na tisoče kmetov demonstrira zaradi preveč eh, birokracije, zato ker se jih ne spoštuje in ker se bojijo za svoj obstoj, se to v Bruslju skoraj ne zazna. In vse to zaniti še naš podpredsednik Timmermans, ki ki naprimer pravi, da je treba živinorejo drastično um, zreducirati. Sprašujem se, kako bi 40 odstotkov zelenih površin v Evropi lahko um, negovali, kako um, upravljati s tem. Vsi vemo, da je potrebno več trajnosti, da moramo storiti več za okolje. Kmetijstvo se spreminja in to eh, bomo dosegli samo skupaj. Strategija od vil do vilic ne sme voditi v dodatna bremena za kmetijstvo in mora biti tudi predvidljiva. Zato vas pozivam, da ne pride do zavlačevanj pri kmetijski politiki zaradi zelenega dogovora in strategije od vil do vilic. Tako in tako bomo začeli sprejeli šele 2023. Zakonski osnutek je bil predložen, lahko vključimo elemente pri ekoshemah in na področju varstva okolja. Nočem, da bi obveljalo geslo, če je ruiniran kmet, se importirajo živila. Gre za veliko več, gre za eh, interese za preživetje podeželja in tudi eh, kmet, kmečkih družin. Hvala. Naslednji v razpravi je kolega Lebreton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 Hvala, gospa predsedujoča. E, komisarka van der Leyen je, se, si zauzima za trajnostno kmetijstvo, ki spoštuje varstvo okolja in tudi po, potrošnike in slogan je od Wild do Willits Farm to Fork. Sprašujem se, kaj to pravzaprav pomeni. Problem, ki ga imamo sedaj, da nimamo nobene podrobnosti, po, podrobnega de, detalja v zvezi s tem. E, v bistvu gre samo za neke usmeritve nerjevalne dokumente. Um, torej, po moje je to zaenkrat prazen slogan, um, ampak želim biti konstruktivn in komisija se mora osredotočiti na uskladitev prihodnih pravil skupne kmetijske politike, ki zadnje obdobje se zaključuje. Pri vsebini ne gre samo za ohlapne predloge, kot naprimer bistveno zmanjšanje uporabe pesticidov, temveč treba je najti prave rešitve za prave nove probleme. Prvič, treba je zagotoviti eh, prež, eh, torej, suverenost na, na področju prehrane in eh, to je povezano seveda tudi z mednarodno trgovino. Potem eh, treba odpraviti oligopole eh, velikih eh, v, eh, preživ, v živilski verigi in seveda gre tudi za velika administrativna bremen, bremena. Eh, dovolj je sloganov, moramo preiti z eh, besed na dejanja, kaj ti potrošniki to od nas pričakujejo. Hvala. Hvala lepa in nadaljujemo s kolegom Hojslingom. Beseda je vaša. Gospod komisar, na začetku ste povedali Eh, pomemben stavek. Kmetijstvo ne sme postati industrijski sektor. To drži. Vendar potem moramo Potrebujemo drugačno kmetijsko politiko, kajti trenutno profitirajo predvsem veliki odplačil in če bo še naprej tako, da 70 odstotkov plačil bo odvisnih samo od površine, ne bomo šli v okoljsko politiko in če se vam zdi eh, resn, če mislite resno strategijo od vil do vilic, eh, potem je vprašanje, kako to vključiti v skupno kmetijsko politiko. Konzervativna večina želi, da vse ostane tako, kot je, da se malo vse vse skupaj ozeleni, ampak to ne bo funkcioniralo, kolegice in kolegi. Gre za kmete, to drži, vendar imamo tudi masivn problem z izgubo biotske raznovrstnosti. Tega ne smemo enostavno spregledati. Uporabimo preveč pesticidov in računsko sodišče je reklo, da delamo katastrofalno politiko na področju pesticidov. Moramo zmanjšati količino uporabljenih gnojil, drugače eh, se ne bo končalo umiranje vrst in pri zelenem dogovoru moramo upoštevati tudi posledice um, naše kmetijske politike na druge države, na podnebje na splošno. Torej, sporazum z Merkosurjem, če ga bomo sprijeli, Eh, in če bomo še vedno eh, uvozili eh, velike količine soje, je to tudi katastrofa za okolje. Tudi trgovinska politika se mora spremeniti in moramo začeti končno z drugačno politiko varstva živali. Ne moremo nadaljevati s, te, s to množično živinorejo in tudi tu so potrebni popravki. In nadaljujemo s kolegom Rajsenom. De uitdagingen voor de landbouw zijn hvala gospa predsedujoča, izzivi za kmetijstvo so ogromni. Um, Um, treba je pridelati dovolj kakovostnih živil, treba je negovati krajino in uh, ohranjati um, biotsko raznovrstnost z nizkimi investicijami in potrebujemo sodobno kmetijstvo, ki uporablja najnovejše tehnike in vrste. Hvala Bogu se veliko dogaja in treba je stimulirati nov razvoj, mu dati prostor in ga ne smemo zadušiti. Ne smemo uh, zaiti v, vidno v isto past pri tej strategiji od vil do vilic. Če bomo videli, videli uh, rešitev samo v regulaciji, iz tega ne bo nič. Naprimer, če prepovemo samo herbicide, čeprav so dobro dobre alternative. Zato pozivam komisijo, da pripravi, predloži dobre rešitve in nagradi kmetijski sektor za njegove napore in da mu ne vzame sredstev za dobro vodenje kmetij. In komisarju želim povedati, ne ocenjujte kmetij na osnovi številke živali na posamezen obrat, temveč na eh, osnovi okoljske storitve na proizvodno enoto in rezultati te eh, kalkulacije bodo čisto drugačni drugačni kot da, ko danes. Modri karton, gospod Rojsen, je za vas ali sprejmete ta modri karton? Kolega Mandars vam želi postaviti vprašanje. Hvala, gospa predsedujoča. Imam vprašanje za gospoda Rojsena. Ali ste kdaj pomislili eh, tudi na potrato živil in da je treba to uh, zmanjšati, kaj ti um, to, kar zapravimo živil, je več kot celoten proračun za kmetijstvo? 30 um, sekund. Eh, seveda je to zelo pomembna tema in tudi na tem moramo delati. Potrata živil je um, pomembna tema in tudi te teme se moramo lotiti. Ne strinjam pa se z vami, da brez protestov doktorate živil, ne bi potrebovali subvencij. Subvencije potrebujemo um, za pomoč kmetijstvu pri tem preobratu, ki je potreben. Nadaljujemo s kolegom Fleneganom. Od vil do vilic, če se pravilno zastavi in tudi financira, je to v korist za kmetje in tudi za eh, za potrošnike, naprimer, ko gre za označevanje, potem oglični odtis, uporabljena gnojila, eh, cene, ki jih dobivajo kmetje. Tu je priložnost, da se diferencira med eno vrsto govejega mesa in drugo vrsto. In eh, ljudje so pripravljeni tudi plačati več. To se kaže že danes. Vprašanje je, kako resna je komisija, koliko denarja bo temu namenila komisar, pravi, da je to tako pomembno kot vaš varnost in obramba. Jaz bi rekel, da je to še bolj pomembno. To je obramba in varnost. Eh, večletni finančni okvir, prioritete. Eh, imamo 22 eh, odstotno povečanje za um, orožje in tako naprej. Um, E, v bistvu gre za to, za e, boj na mesto prehrane v tem večletnem finančnem okviru, za bojevanje na mesto, da bi zagotovili zdravo prehrano in to ni dobro. Kolega bude na vrsti naslednji. Kolegice in kolegi, e, strategija od vil do vilic je lahko mehanizem, s katerim lahko dosežemo več eh, ciljev. Kakovostna živila po dostopnih cenah, varstvo okolja in podnebja, vendar kmetijski sektor ne more biti edini pristojen za eh, zmanjšanje vrst ali za izčrpanost virov. Zato smo pristojni vsi. Na kmete moramo gledati kot na del rešitve in ne kot, del, kot da bi bili del problema, ko gre za boj proti podnebnim spremembam. Strategija bo odvisna od tega, ali bomo res realistični in realistični um, bomo imeli dovolj zdrave pametne in če bomo videli, kje so slabosti in močne strani tega sektorja. Preveč zeleno obarvana politika, eh, ki um, ne pomisli na možnosti prilagajanja, Eh, bo eh, povečala pritisk tako za kmete, kot tudi za eh, potrošnike in na koncu bodo živila dražja. In potrošniki in kmetje bodo na slabšem. Ne morem si predstavljati, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do gibanja rumenih jopičev po vsej Evropi. Moramo videti priložnost za kmetijstvo, vendar gre tudi tu, eh, zato je potrebna močna finančna podpora. Ne moremo storiti več z manj denarja, to je treba razumeti. Eh, precizno kmetijstvo je treba podpreti, trajnost je treba zagotoviti v tem sektorju in sicer v vseh državah članicah. Sedaj pa sledi kolega Andriju, prosim. Hvala. Od Vildo Vilic. Eh, tu gre za krož, krožna gospodarstva, za um, družinske kmetije, pomiri človeka, treba se je približati eh, eh, proizvajalcem in tudi potrošnikom. Eh, in tu gre za preusmeritev kmetijskega sektorja, um, eh, eh, tako da bo eh, kmet lahko živel dostojno življenje, potrošniki pa bodo imeli na voljo kakovostna živila in 25 do 30 odstotkov proizvodne gre v potrato, potem treba zmanjšati um, kemikalije in spodbujati biološko kmetovanje, zeleni dogovor, je realna možnost za kmetovalce in za podeželje in mora igrati centralno osrednjo vlogo v novem ekonomskem modelu, ki je neizbežen in zato mora skupna kmetijska politika predvsem podpirati kmete pri tej tranziciji in treba je zagotoviti sredstva za take ambicije in ne smemo ostati samo pri praznih napovedih. Hvala. Sedaj pa je na vrsti kolega Hajtema. Dank u wel, voorzitter. Eh, geachte commissaris. Ja, dus... Gospa predsedujoča, gospod komisar. Desetletja smo imeli skupno kmetijsko politiko in ugotavljamo, da ni bila najboljša in tudi računsko sodišče to močno kritizira. Zakaj? E, ukrepi za ekolizacijo kmetijstva Eh, se določajo v Bruslju in kmetje jih morajo potem izvajati. Vendar se sploh ne pomisli, kakšen je rezultat in kaj to pomeni za kmete. Pozdravljam, da je prejšnja komisija že pripravila predlog, eh, da se to preveri in da se da več prostora kmetom. Torej, če eh, dobro gospodarijo in so inovativni, dobijo več manevrskega prostora in to je tudi dobro. S tem spodbujamo podjetništvo nivo na področju kmetijstva in tudi nagrajujemo dobre rezultate, ki jih dosegajo. Če eh, bomo to storili bolj dobro, naprimer elektrovozilo v Evropi, kar je zelo popularno trenutno in zato velja isto. Z eh, strategijo od vil do vilice pa eh, se bojim, da se bo stvar obrnila na slabše in sicer, da bo Brusl um, narekoval kmetom, kaj morajo storiti. Um, vse to je treba vključiti v kmetijsko politiko, ampak potrebno je um, nagraditi dobre metode pridelovanja, ne more pa biti tako, da um, ne bi smeli uporabiti moke iz žuželjk pri prehrani. Um, v živinoreji, pri eh, krmi eh, živin. Gnojila eh, imajo še vedno prednost med živalskimi iztrebki in to ni dobro. Naslednji je na vrsti kolega Dare. Misijo je predstavila strategija denominacije. Komisija je predstavila strategijo, ki se imenuje Od kmetije do mize in ta predvideva za kmetijsko-živilski sistem v Evropi globalen in trajnostni model. Tako želi zagotoviti visoko raven varnosti za kmetijske proizvode, za njihovo proizvodnjo, komercializacijo, za zaščito kmetov, za e, zagotavljanje biološke raznovrstnosti ter za zmanjšanje nevarnosti obveznosti v zvezi s prehrano in sprašujem se, ali eh, bodo tudi drugi partnerji izven Evropske unije spoštovali iste standarde, kot jih želi komisija predpisati našim kmetjem. Kakšni bodo standardi, ki jih bomo zahtevali od tretjih držav, kot sta Vietnam in Kambodža? Predsedujoči, tukaj gre za nelojalno konkurenco, mi pa moramo zaščititi naše kmete, pa tudi varnost in zdravje naših državljanov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 Hvala, gospod predsedujoča. Hvala, gospod komisar. Predlog za reformo SKP, o kateremu razpravlja Evropski parlament, razpravlja na podlagi eh, dokumenta, ki je bil pripravljen v prejšnjem sklicu. In v prejšnjem sklicu je že eh, bilo eh, izrečeno, da imamo na področju podnebja izredno stanje. In vse to dobro poznate, gospod komisar. Torej, ali ta strategija od vil do vilic predstavlja za komisijo možnost za rešitev vseh teh težav, pa vendarle mora SKP ostati vzvod za eh, reševanje trajnosti evropskega kmetijstva. Torej, kako nameravate uskladiti trenutni predlog za reformo SKP z novimi cilji novega zelenega dogovora? Kako nameravate to, ki je ena najpomembnejših politik v Evropski uniji, povezati se to strategijo in kako nameravate doseči cilje zelenega dogovora, ne da bi v to vključili SKP? Nobenih m, mm, predpisov nimamo za zmanjšanje pesticidov, za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in za zmanjšanje učinka na zdravje potrošnikov. E, naša odgovornost je tu zgodovinske narave in zato ne smemo zapraviti priložnosti, da bi lahko trajnostno spremenili naš živilski sistem na evropski ravni. Hvala. Ja, modri karton ali sprejemate modri karton, gospod Bito? ali kolegica Rapin vam želi postaviti vprašanje. 30 sekund za vprašanje. Um, ali se ne strinjate s strategijo od bil do bilic in s skupno kmetijsko politiko, da bi lahko s tem dosegli uspehe? Ali se ne strinjate s tem, da naj bi še naprej proizvajali živila v Evropski uniji. Kako si lahko predstavljate Evropsko unijo samo z uvoženo hrano? Kako um, zagotoviti večjo varnost živil, če samo uvažamo? Kako um, zagotoviti preživetje kmetov na podeželju na ta način, če ne sprejmemo ukrepov? Uh, eh, oui, c'est bon.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 Torej, kar se tiče prehranske neodvisnosti in zagotavljanja varnosti, moramo danes upoštevati tako zaščito biološke raznovrstnosti, podnebja in tako naprej. In um, odgovor na to uh, ni, naprimer, v zmanjšanju pesticidov in drugih snovi. Hvala. Gospod Tomažič, hvala. Skupna kmetijska politika je najdražja in najmanj učinkovita evropska politika. V dolgi zgodovini so poskusili izvesti nekaj velikih reform brez pravega uspeha, kajti eh, visok eh, eh, karaven državnega intervencionizma, zato je kmetijstvo drago in tudi globalno nekonkurenčno. Pred nami je nova reformna obdobja, gre za podnebne spremembe zelene politike, tako da bo kmetijstvo gospodarstva dolgoročno um, tudi pod, uh, okoljsko neutralno, ampak eh, dragi programi in subvencije niso trajnostna rešitev. Moramo spodbuditi inovacije v kmetijstvu in izobraževalni programi morajo biti dostopni za vse kmete v Evropi. To je edini način, da se zagotovi trajnostni um, način tega sektorja in da se prepriči preveliko obremenitev proračuna. Hvala. Hvala lepa in sedaj sledi kolegica Modik v današnji razpravi. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Na finskem rabimo, da je začetek modrosti, modrosti priznavanje dejstev. Um, torej, pri, prostovoljni ukrepi niso bili dovolj, to moramo priznati. Eh, drugače bi eh, naša eh, polja bila, bili danes ponori oglika namesto nasprotje. Gnojila, ki so škodljiva tako za naravo, kot tudi za ljudi, to moramo odpraviti. Ne smemo um, kaznovati kmete, oni so strokovnjaki v tem, kar delajo. Vendar pri SKP in kmetijskih podporah je tako, da mora to pomagati kmetom, da dosežejo prehod na bolj okoljsko prijazno proizvodnjo. Potrošniki so pripravljeni plačati za to, za kakovostno hrano, ki se proizvaja na etičen način. Um, in zato potrebujemo tudi ustrezne eh, blagovne znamke, označbe, da bodo ljudje našli te proizvode. Eh, kolega Zojdo Alvarez ima besedo kot naslednji. Komisarju, partamo z vaše. Gospod komisar, um, izhodišče je v tem, da se večina nas v tem eh, plenumu strinja, da SKP skuša zasledovati cilje eh, na področju okolja do leta 2040. Tudi ta strategija naj bi k temu prispevala, ampak bojimo se, da ne bi tukaj eh, prišli do velikega poraza. Nekateri namreč govorijo um, o tem, da je se tudi tukaj stvari premalo premikajo naprej. Naprimer, eh, Poglejte si na drugi strani, na področju digitalne tehnologije, od uh, telefona, kako so se stvari razvile naprej. Telefon je postal uh, um, internetni priključek, uh, fotografski aparat in vse drugo razen telefona. In uh, zato moramo pomisliti tudi na področju kmetijstva, kaj je treba narediti za to, da bomo res uh, zmanjšali vpliv na okolje in da bomo tudi nudili našim državljanom boljši odgovor na njihove skrbi. Um, v redu, vse druge možnosti lahko tukaj razmišljamo, vendar pa je naša glavna skrb, da zagotovimo proizvodnjo kakovostnih storitev uh, po dostopni ceni in da se primirno nagradi uh, trud in prizadevanje ter delo naših kmetov. In zato bi morala ta strategija od vil do vil iz prispeva prispevati k temu, da bo zagotovila uh, našim kmetom, uh, da bodo za pravično ceno uh, proizvajali primerne proizvode. Neuchel. Hvala kot naslednja, dobi besedo kolegica Neuchel, prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Menda danes govorimo o strategiji od vildovilic. In čuti se že določena živčnost v prostoru, kajti v resnici govorimo o nečem drugem. In sicer o tem, in to um, spremljamo tudi po hodnikih, in sicer ali je sla, stari predlog reforme sploh v skladu z zelenim dogovorom ali ne. To je edino vprašanje. In zato je čutiti živčnost pri tistih, ki mislijo, Eh, da govorijo za vse kmete, kajti spoznajo in morajo spoznati, da stari predlog ni združljiv z novimi idejami zelenega dogovora. In ta živčnost je čutiti, možno čutiti in jo tudi razum, razumem. Ampak eh, prosim, ne delajte se, kot da govorite za vse kmete, govorite za nekatere kmete. Nekateri kmete želijo eh, ubrati uh, novo pot in jaz želim podpreti te kmete. Hvala lepa. V razpravi nadaljujemo z govorom gospoda Hlavečka. Pane komisarze, mi ve vas vkladamo veliko nadeje. Gospod komisar, zelo veliko upanja polagamo v vas. Kmetje in proizvajalci hrane uh, so pod drobnogledom in večina ljudi vendarle pozablja, da oni vendarle proizvajajo največjo količino zdrave hrane eh, na svetu. Imamo pa povečano povpraševanje, nove predpise, zmanjšene subvencije in nove zahteve. In kmetje so prvi, ki lahko znižajo učinek, na pod, eh, učinek kmetijstva na podnebje. Žal pa Eh, ta strategija od vil do vilic um, ni povezana z zelenim dogovorom in v bistvu ne vključuje kmetov. Zdi se, da bo le povečala cene živilskih proizvodov. Prihajamo do meje tistega, kar je še sprejemljivo. In zato bi se pri tej strategiji morali vprašati, zakaj uh, tukaj govorimo samo o kmetih, ne pa tudi o supermarketih, naprimer. Petuša. Hvala, predsedujoča. Eh, v bistvu ste si izmislili nek nov program tukaj, zato da bi zasledovali cilje na področju kmetijstva. Je ta strategija od vil do vilic, strategija, eh, ki skuša uh, iz kmetov in ribičev narediti neke varuhe uh, eh, primerne hrane, pri čemer bi morali zagotavljati nizko ceno, kar bo gotovo vplivalo na kakovost živil. Uh, in posledično bodo prednostno obravnavana industrijsko pridelana živila. To bo gotovo vplivalo na kakovost hrane. Uh, In rekli ste, eh, to kaže, da niste nasprotni eh, temu sistemu um, ekstenzivno pridelane hrane. Eh, tako da, lejte, utruja nas že to, da vedno, ko govorite o prehranski varnosti, v resnici dajete zeleno luč multinacionalkam. Hvala lepa, naslednji je kolega Rupi. Ačiū gerbama pirmininkė, kolegos dabartinė sistema iš tikrųjų turi trūkumų Spoštovani, današnji sistem ima veliko luken in povzroča veliko škode na določenih območjih in v določenih regijah. Um, prevlada trgovskih verik tudi močno vpliva na kakovost živil. V supermarketih naprimer eh, prodajajo meso, ki je pred iztekom roka uporabnosti in eh, ta način onemogoča potrošnikom, da bi v svojih regijah res imeli dostop do zdrave in naravne hrane. Hrana danes prepotuje na tisoče kilometrov in eh, to ima slab učinek na podnebje in okolje. Kmetje v različnih državah, članicah ne delajo v istih pogojih. In v Evropski uniji še vedno imamo kmete prvega in kmete drugega razreda. Eh, kmete, ki eh, lahko ki se lahko vključijo v ta sistem prostega gibanja blaga in storitev in kmete, ki še proizvajajo kakovostne proizvode, vendar pa bi morali predvsem zagotoviti kmetom okoliščine, v katerih bodo lahko na svoji zemlji dobro delali in zagotavljali um, živila za svoje skupnosti. Gospa Aguilar, hvala. Kmetijski sektor v Španiji je uh, v zadnjem mesecu imel kar veliko krizo. Kmetje ne morejo pokriti stroškov proizvodnje prav zaradi trgovinskih sporozumov, uh, eh, ki niso v skladu z našimi cilji in zaradi prevlade trgovskih verik in njihove politike. Evropska unija sedaj oznanja to strategijo od kmetije do mize oziroma od vil do vilec, zelo malo pa naslavlja prave potrebe kmetov. Eh, govorimo samo o zmanjšanju fitosanitarnih proizvodov, o izboljšanju dobrega počutja živali, o upoštevanju okoljskih predpisov in tako naprej. Ampak sprašujem se, kako bomo lahko odgovorili na krizo na trgu, s katero se soočajo kmetje v Španiji in v drugih državah, če bomo še naprej razmišljali tako, da ta sektor ne bo nikoli mogel delovati trajnostno. Eh, na ta način smo se mm, zelo oddaljili od realnosti na naših poljih. Ta sektor pa potrebuje veliko več razumevanja in veliko več konkretne podpore in to nujno. Kolega Kokali, se naslednji izvolite. Uh, Kot član odbora Agri popolnoma podpiram to strategijo od vil do vilic. Hipokrat je rekel, naj bo hrana vaše zdravilo in ne uh, zdravilo vaša hrana. In uh, zato potrebujemo tako strategijo, ki se bo prilagodila podnebju in uh, zahtevam za ohranjanje okolja. SKP uh, zato, se zato prenavlja in v Evropski uniji moramo zagotoviti visoko kakovostno in trajnost raven in trajnostni način proizvodnje hrane. E, tukaj tudi potrebujemo kakovostna delovna mesta, tudi na podeželju. Le tako bomo lahko dosegli naše ambicije in potrebujemo dosti bolj odločno politiko, se katero bomo podpirali naše kmete, zato da bodo lahko dosegli okoljske cilje um, in uh, cilje uh, Eh, Evropske unije. In uh, še nekaj je rekel Hipokrat, uh, nikar ne škodite drugemu in naj bo zeleni dogovor takšen. Hvala. Gospod Amaro Alvaro. Dobrigad, snjo prezident. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Gospod komisar, govorili ste o zelo pomembnih vprašanjih danes, o katerih govorimo tudi v naši politični skupini. Eh, preprečiti moramo izseljevanje ljudi s podeželja, zagotoviti prehransko varnost, ampak zato potrebujemo tudi večja proračunska sredstva za SKP in zato, gospod komisar, ko govorimo o tej strategiji od vil do vilic, ehm, sem sam precej zaskrbljen zato ker je to za kmete nepravično. Namreč Evropa se vsake toliko zbudi in pravi, kmetje so odgovorni za vse to, kar je slabega v naših državah. In to je nepravično do njih. Namreč, gospod komisar, dobro veste in mi vsi dobro vemo, da bo strategija od kmetije do mize dobra, samo če bomo res imeli kmetije. Če teh ne bo, bo tudi strategija mrtva. In zato moramo podpreti in dati več moči našim kmetom. In pri tem bi želel spomniti, oziroma poudariti, da nam mora ta strategija dati na voljo primerne inštrumente. Ničesar ne moremo narediti, če nimamo na voljo eh, učinkovitih inštrumentih. In eh, tukaj govorim tudi o proračunskih sredstvih. Le tako bomo lahko um, kaj storili za dobro naših kmetov in kmetijstva. Hvala. Hvala lepa, gospod kolega. Naslednja gospa Mirjam Dani. Thank you, Chair. Commissioner. Hvala lepa gospod komisar. Deležniki v prehranski verigi Eh, se skušajo, skušajo zagotoviti trajnostno proizvodnjo hrane in varna živila za vse. K temu je usmerjen tudi novi zeleni dogovor in zato vidimo to strategijo od vil do vilic kot orodje, ki bo omogočilo potrošnikom, da bodo prišli do zdrave hrane, ne da bi pri tem bilo oškodovano okolje in hkrati bi se zmanjšali završki hrane. Vemo, da je kmetijstvo odgovorno za tretjino vseh toplogrednih plinov. In zato moramo tudi njih vključiti v naša prizadevanja za zagotavljanje oglične neutralnosti do leta 2030. Predvsem moramo zmanjšati završke hrane in zagotoviti bolj trajnostno proizvodnjo živil. Um, ter zagotoviti, da bodo vsi deleži v deležniki v prehranski verigi to upoštevali. Predvsem pa se moramo tudi zauzeti za manjšo uporabo antibiotikov pri uh, eh, uživinoreji. Uh, eh, Tudi tak sistem moramo imeti, ki bo omogočil sledenje zdravi hrani in eh, sestavinam v hrani, zato da bomo preprečili tveganje za razne bolezni. Evropski zeleni dogovor je dejansko lahko vir za nove priložnosti, tudi za uh, proizvajalce hrane, med katere štejemo tudi kmete. In um, vsi bomo lahko imeli korist od trajnostno pridelanih živilskih proizvodov. Najlepša hvala. Naslednji je gospod eh, Martin Hojsik. Ne imamo modri karton. Uh, hvala lepa in hvala, da ste sprejeli modri karton. Omenili ste sledljivost hrane. Ali vas lahko vprašam, kaj mislite s tem? Sledljivost pomeni, uh, razdaljo, poreklo in tako naprej. Ali Eh, podpirate dvojno kakovost hrane, kar pomeni, da je lahko hrana, ki je prisotna na različnih evropskih trgih, različne kakovosti. To je zelo pomembno vprašanje. Zelo, te, zelo pomembno je, da vsi potrošniki jim dostopajo do isto kakovostne hrane, ne glede na to, kje so. Hvala. Hvala za to vprašanje. Uh, V skupini SND smo bili vedno zelo jasni, kar se tiče kakovosti hrane. In eh, poudarjamo to, da imajo vsi evropski državljani pravico do enako kakovostne hrane, ne glede na to, v kateri državi v Evropski uniji živijo. Hvala lepa, gospod Hojsik. Hvala lepa. Zelo dobro se zavedamo teh velikih problemov, s katerimi se bomo lahko soočili če bo mm, umiranje, eh, umiranje opraševalcev se ta, razširilo na tako zelo veliki ravni. Vsi vemo, kakšen močan učinek bo to imelo ne le na naše kmetijstvo, temveč na kmetijstvo povsod po svetu in zato ne moremo eh, kriviti le kmetov. Zato je kriv celoten sistem, ki ga imamo in zato sam pričakujem od strategije od vil do vilic, pa tudi od SKP, to, da bomo zmožni najti alternative, da bomo eh, lahko zastavili druge ciljne vrednosti za uporabo pesticidov in potrebujemo za kmete boljše možnosti, da bodo lahko eh, za dostop do alternativnih sredstev. Eh, ta strategija ne sme. Eh, biti samo strategija besed, ampak mora dejansko omogočiti kmetom, da bodo imeli dostop do um, orodij, ki jim bodo omogočala um, pridelavo bolj kakovostne hrane. Hvala, um, gospod Kolaja. Hvala. Tudi jaz bi se želel dotakniti vprašanja osveščenosti potrošnikov pri odločanju. Uh, Eh, v Evropskem parlamentu veliko govorimo o tem. Žal je zaupanje naših potrošnikov eh, zamajano zaradi velike količine nedovolj kakovostnih proizvodov in mi bi morali te stvari tukaj rešiti, tudi v okviru strategije od vil do vilic. Eh, informacije o kakovosti hrane so zelo pomembne za evropske državljane in zato jim moramo zagotoviti dostop do pravilnih informacij. To je bistvenega pomena. Eh, primerno označevanje porekla na živilskih proizvodih, naprimer. Eh, drugo pomembno vprašanje pa so zdravstveni vidiki. Um, ista hrana ima naprimer v različnih državah različno vsebnost maščob ali drugih snovi in tudi o tem bi morala komisija razmišljati v okviru te strategije. Hvala. Hvala, gospod Nikola Prokačini, izvolite. Hvala, predsedujoči. Strategija od kmetije do mize. Uh, je strategija, s katero se v veliki meri strinjajo tako pridelovalci kot potrošniki, še zlasti v moji državi Italiji. Po drugi strani, ta strategija ni strategija, ki bi bila z ekonomskega vidika neutralna. Pravilna izbira trajnostnega kmetijstva povzroča dražjo pridelavo ter višjo nakupno ceno za kmetijske proizvode. Pomislimo tukaj tudi na boj proti intenzivnemu kmetijstvu ter na zauzemanje za večji delež biološkega kmetijstva. Um, če želimo to res podpreti, moramo bistveno podpreti tudi uh, manjše kmete, mala in srednja podjetja in ne pa dajati možnost samo velikim proizvajalcem. Poleg tega je zelo pomembno, da se potrošnike natančno informira o poreklu ter o živilskih um, lastnostih posameznih proizvodov. To ne sme biti zgolj fakultativno, ampak obvezno. Hvala. Grazie, monsieur Bomba Manuel. Hvala lepa, gospod Bomper. Hvala, gospod predsedujoči. Evropska živilska politika je bistvenega pomena za to, da se vsem zagotovi dostop do zdrave in kakovostne hrane. Ta politika mora vključevati um, omejitev pesticidov ter prepoved najnevarnejših med njimi, kot je glifosat, zauzemanje za ekološko kmetijstvo, um, kar ni v skladu z zniženimi sredstvi za drugi stebr SKP, na to pomoč uh, za um, Eh, kmetijsko proizvodnjo, ki je namenjena predvsem eh, prehrani za ljudi. Ampak eh, vidimo, da je veliko kmetijskih zemljišč v lasti monopolov in se uporabljajo tudi za druge namene. Na Količino zemljišč so tudi vezane pomoči, ki jih ponuja Evropska komisija. In zato bi uh, morali spoštovati predlog odbora regij uh, in v zvezi s tem in le tako bomo lahko zagotovili primerno ekološko kmetijstvo tudi v prihodnje. Hvala lepa, kolegica Marlene Mortler. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, drage kolegice in kolegi in gospod komisar. Danes bi se raje pogovarjali z gospodom Timmermansom kot o njem. Kaj ti strategija od Vildovilic Pres, kmetijske politike, ne obstaja. Veliko krat se v kmeti govori, kot da so zločinci. Kmetje se bodo spet podali na ulice in ceste, če ne boste razumeli kako delajo. Ne delajo kar tako in eh, po principu več eh, gnojila boljše je, ampak delajo eh, zmerno. Če želi gospod Timerman se izboljšati porabo na tem področju, je to v redu, ampak ne smemo začeti z ničle. Treba je seveda zmanjšati in optimirati uporabo gnojil in eh, pesticidov. Najnovejši rezultati nadzora kažejo, da so živila v Evropi zdaleč najbolj varna na svetu, zato se ne smete igrati z ognjem lažnih informacij. Kmetje so odprti za inovativne zamisli, če pa trg potrošnik zahteva ne plačuje dodatnih eh, prepovedi, zahtev in tako naprej, potem tega ne bomo dosegli. To mora razumeti tudi komisar Timmermans. Lahko se odpovemo marsičemu, ne pa vsakodnevnemu kruhu, zato pa potrebujemo kmetijstvo. Kmetijstvo in gozdarstvo proizvaja, je edino, ki proizvaja eh, kisik, dveže CO2, skrbi za dobro podnebje, zato ne smemo kmetov pustiti na cedilo, ampak delati z njim temi. Hvala lepa. Gospa Mortler, a sprejmete vprašanje z modrim kartonom? Ne? Gospa Mortler, sprejmete modri karton? Ja, kolega, izvolite. Frau Mortler, Sie wissen... Gospa Mortler, veste, da trenutno poteka biofak, kjer lahko kmetje proizvajajo kruh brez pesticidov. Govorite, kot da je treba vedno uporabljati pesticide in gnojila. Postavlja se vprašanje, boste še potem podpirali ta sektor na Bavarskem, ste rekli, da treba zmanjšati količine, zdaj pa se delate, kot da je vse v redu. Kako gledate na to? Je treba kaj spremeniti ali je vse v redu? Liebe kolege, Sie unterstellen mir hier Dinge, die ich nicht dragi kolega, potikate mi nekaj, česar nisem povedala. Vedno smo za zmanjšanje eh, porabe sredstev za varstvo rastlin in eh, gnojil. In ne delajte vse, kot da v ekološki pridelavi ni uporabe pesticidov in eh, gnojil. Torej, ne skrivam se, vsemi se pogovarjam. In vprašanje, no, zdaj se je malce izgubila nit, se mi zgodi, ampak tako vprašanje, ki vam ga lahko postavim, je, zakaj še vedno potrebujejo kmetje podporo Evropske uniče. Gospa Mortner, eh, hvala lepa, predsednik eh, prekinja. Gospa Güteland se je prijavila k besedi. Er er hvala lepa. Tukaj gre dejansko za vprašanje življenja ali smrti. Mi moramo zagotoviti neko tranzicijo na kmetijskem področju in sicer iz ekoloških in okoljskih razlogov. Strategija od vil do vilic je bistvenega pomena, jo je pa treba primerno uresničevati. Kmetijstvo prispeva eno tretjino izpustov toplogrednih plinov, hkrati pa prispeva k zmanjševanju biološke raznovrstnosti. Pomislite samo na smrtnost čebel, pa so čebele bistvenega pomena za zagotavljanje trajnosti našega kmetijstva. In zato moramo zagotoviti trajnost na področju kmetijstva in narediti vse, da bomo lahko trend, zaskrbljujoči trend eh, obrnili v drugo smer. Eh, moramo si prizadevati tudi za zmanjševanje odpornosti na antibiotike in na to, da bomo eh, uporabljali sredstva, ki so ugod, dobra za naše podnebje in okolje. Gospod Kristensen. Hvala lepa. Tudi sam sem kmet in se strinjam s to strategijo, je pa dejstvo, da morajo kmetje upoštevati različne kriterije in sicer pripravljati hrano, ki bo zdrava, ki bo hranilna, ki bo trajnostno pridelana in ki bo spoštovala okoljske zahteve. In torej naj mi komisija pove, katere dodatne ukrepe e, za to potrebujemo, tako za proizvajalce kot za potrošnike, za dobro počutje živali, za zdravje, kako bomo to konkretno lahko uresničili. In rad bi vprašal komisijo, kako nameravate Eh, v tem smislu nadzorovati delo evropskih kmetijstv, tako malih eh, kmetov, tako malih kot velikih. Res je odločilnega, bistvenega pomena to, da se sprašujete tudi o položaju kmetov v eh, uresničevanju te strategije. Hvala. Kolega Mick Wallace. Hvala, predsedujoči. Ta strategija ponuja veliko priložnost za bolj celovit pristop k krizi na področju biološke raznovrnostnosti, varne hrane, okolja in dobrega počutja živali. Ta strategija eh, vsebuje elemente za podporo kmetov pri tej tranziciji, vendar pa ni nobene omembe ehm, ehm, vzdržne cene za proizvajalce. Kmetje morajo proizvajati Eh, hrano za velik del našega prebivalstva, so pa izpostavljeni veliki konkurenci iz uh, s strani tretjih držav. Na Irskem smo v zadnjih letih utrpeli veliko škodo zaradi tega. Tudi uh, kmetijska zemljišča se krčijo. Uh, Poleg tega je na Irskem moralo zapreti vrata um, 140 tisoč družinskih kmetij zaradi uh, državne politike in uh, zahtev um, za njih. Hvala. Gospod Kmetič, pridelujejo najkvalitetnejšo in najbolj varno hrano in tudi pridelava je okolju in živalim na prijazen način zeleni dogovor je možen samo ob sodelovanju s kmetjem. kmetje ga bodo izvedli ne kdo drug. zato je nujno da imamo v tem spletu teh strategij od zelenega dogovora eh, do strategije od vil do vilic skupne kmetijske politike ukrepe ki bodo stimulirali kmete ne pa prepovedovali. mi moramo vse narediti da bo kmetijstvo zanimivo za mlade ne da se bodo ljudje bali kmetovanja podpreti moramo družinske kmetije s preciznim kmetijstvom omogočiti zmanjšanje rabe pesticidov in gnojil stimulirati ljudem okolju in živalim prijazno kmetijstvo podpreti moramo kratke verige ki omogočajo pošten zaslužek pridelovalcu hrane in eh, konkurenčno ceno za potrošnika onemogočiti velike trgovce da ovirajo kmetje in pa zmanjšati eh, delež zavržene hrane.

Od strategije od Vildo Vidic pričakujem dober dostop in trajnostno proizvodno živil. Zato moramo vključiti kmete, predelovalce, eh, trgovce, potrošnike. Vprašanje varne hrane, eh, varstvo podnebja, okolja in ohranitev biotske raznovrstnosti ter vse ostalo je treba upoštevati v prehranski verigi zmanjšati, moramo bistveno moramo zmanjšati porabo pesticidov, gnojil, antibiotikov in poskrbeti za zmanjšanje zavržene hrane. Potrebujemo drugačen pristop k sprejemanju in sklepanju trgovinskih sporozumov za uvoz v Evropsko unijo. Tukaj moramo odigrati pomembno vlogo na vseh političnih področjih. Hvala lepa, gospa Elzi Katajnen je naslednja. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje, celovito moramo gledati na um, prehranski sektor. Nova strategija nam daje um, možnost, da celovito pogledamo na sektor. To ne pomeni, da je da upoštevamo samo vlogo kmeta. Moramo seveda upoštevati kmeta, ampak tudi distribucijo, eh, hrambo, potrošnjo, završke hrane in podobno. Vse to vpliva na prehransko verigo. Prepričevanje nepoštenih trgovinskih praks je samo začetek. Skrbeti moramo, da bodo tudi dobičkonosne kmetije še naprej preživele in proizvajale kakovostno eh, hrano. Zagotiv moramo ustrezne dohodke za kmete na finskem. Eh, smo veseli zaradi politike našega kmetijskega ministrstva. Upajmo, da bo tudi mlada generacija še lahko obdelovala našo zemljo imam sporočilo glede eh, nominacij za Cash the Eye. Eh, prijave namreč eh, zaključujem eh, v tem trenutku, ker imam dovolj prijav. Naj vas opozorim še na to, da so na seznamu tudi ljudje, ki so govorili v glavni razprave, teh eh, ne bom sprijel in tudi tiste, ki so postavili vprašanje z modrim kartonom, tudi teh eh, ne moremo poštevati. Tukaj gre za tri osebe, ki so se prijavile, vendar so sodelovali že v razpravi. Gospa Kristine Šnajder je naslednja. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Eh, ambiciozni cilji strategije od Vildovilic bomo lahko dosegali samo skupaj z kmeti in kmeti ne brez eh, njih. Eh, predgovorniki so že jasno povedali, kako pomembno je vključiti kmetijstvo. Glavna naloga naših kmetijskih obratov je proizvodna varne hrane, varnih živil, naloga politike pa je ustvariti ustrezne okvirne pogoje. Zame je ključnega pomena, da komisija v okviru strategije odvilovili zagotavlja konkurenčnost naših obratov v Evropski uniji v primerjavi z mednarodnim trgom dodatne zahteve, kot je naprimer zmanjšanje uporabe sredstev za varstvo rastlin, bodo realistični samo, če bo Evropski parlament odprt za uporabo novih tehnologij. Potrebujemo tudi ustrezno ceno za kmetijske proizvode, kar pomeni, da bodo kmetje lahko dobili ustrezen dohodek. Tudi samo, če bo potrošnik lahko sprejemal informirane odločitve pri živilih, bomo lahko dosegli ta cilj. Zato potrebujemo tudi evropsko usklajen sistem označevanja hrane. Hvala lepa, gospa Klara Aguilera. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Dobro veste, da nas v večina v tem plenumu podpira cilje trajnostnega razvoja in da smo se zavezali za spoštovanje ciljev Pariškega vrha in jasno v moji skupini eh, ta cilj upoštevamo, tako kot tudi večina poslancev. Mislim pa, da ta program od vil do vilic, hkrati pa tudi zeleni dogovor, Oba sta programa, ki povzročata veliko težav v kmetijstvu, saj ne moremo se pri tem osredotočiti samo na zmanjševanje uporabe pesticidov, moramo upoštevati to, kar je bilo na področju kmetijstva že narejeno in hkrati moramo kmetom omogočati prehod na nove inovativne možnosti za boj proti eh, okoljskim spremembam uh, v kmetijstvu. Uh, brez močnih zaves s strani kmetijstva bomo težko zagotovili uspeh tej strategiji in ta strategija brez kmetov ne more zaživeti. Lepa kolegica Dizeljeva Veli. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, gospod in gospodje. Globalno bo Evropska unija postavljala standarde za trajnostno kmetijstvo. Kako pa zagotoviti trajnostni prehajalski sistem? Zato potrebujemo usklajen, koordiniran eh, sistem. Z ambiciozno strategijo moramo zagotoviti potrebna sredstva in ustvariti ustrezen regulatorni okvir. Kimsija mora zagotoviti sinergije med različnimi <clears throat> finančnimi viri, kar vključuje vse strategije v okviru skupne kmetijske politike, vključno z strategijo od vil do vilic. Kmetje bodo tukaj odigrali ključno vlogo, zato jim moramo pomagati in poskrbeti za ustrezne spodbude. Kmete se pogosto obsoja, da delajo napačno. Samo, če bomo zagotovili sodelovanje vseh deležnikov, bomo lahko ustvarili ustrezen pristop in zagotovili varno hrano. Gospa Šojdrova je naslednja. Hvala lepa. Situacija ni enostavna. Kmetje spremljajo našo razpravo in pričakujejo, da jih bomo podprli. Zavedajo se, da je učinek podnebnih eh, sprememb resničen tudi za nje. Vedo, da ne gre samo za zeleni dogovor, ampak še kaj drugega. Če imamo mraz, potem se lahko, če nimamo mraza, potem se hitro razvijajo lahko škodljivci, To je naprimer situacija, v kateri moramo poskrbeti za podporo kmetov. Nadaljna grožnja so ceneni uvoz iz tretjih držav. Treba je poskrbeti za krajše eh, dobavne verige. Mnogi kupujejo v samopostrežnah, ki imajo ogromno eh, moč. Kmetje morajo krepiti svoj položaj v odnosu do veletrgovcev. Poskrbeti moramo za prihodnost kmetov, ki živijo na podeželju in skrbijo za ohranitev narave in zemljišč. Hvala lepa, gospa Alessandra Moreti. Gospod komisar, živilska veriga um, povzroča do 27 odstotkov emisij in to seveda ni spremljivo, predvsem ob izzivih, pred katerimi so. Um, um, torej eh, potrebujemo zdravo hrano in ne smemo podceniti eh, tega političnega trenutka. Potrošniki si želijo preglednost in tudi varnost. Eh, potrebna je radikalna sprememba celega sistema in našega načina življenja. Celovit pristop je pomemben. Več sinergij med različnimi politikami, zdravje, kmetijstvo predvsem, to se mora dopolnjevati in ne sme si stati nasproti. In razen tega morajo potrošniki se zavedati vrednosti hrane um, in tudi kako um, pride to živilo na naše krožnike in zato potrebujemo tudi enotno označevanje, ki bo obveščalo um, potrošnike, ne da bi manipuliralo in ki temelji na znanstvenih eh, dognanjih. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Benuel Dečin je naslednja. Hvala, gospod komisar želim povedati, da imam veliko zaupanja v evropsko kmetijsko proizvodnjo in da sem ponosen na to. In to, kar smo slišali danes zjutraj, tega ne potrjuje zmeraj. Ampak želim se zahvaliti predvsem kmetom. Ta strategija, o kateri govorimo, ima tri pomembne elemente in sicer aktivno sodelovanje kmetov, ki so deležnik v tej strategiji in tudi potrošniki. Drugi element, nova zagotovitev, pravila pri um, finančnih investicijah v prehod. Um, kaj ti um, zeleni dogovor bo seveda nekaj stal in e, to se mora odraziti tudi v večjih naložbah in potem zaščita potrošnikov in tudi varstvo uh, proizvajalcev in okolja. E, to ne bo šlo brez strožjega nadzora in um, tudi z odpravo določenih eh, krivic, eh, ki danes označujejo ta trg, eh, vendar bo to odvisno tudi od odločitev potrošnikov. Hvala lepa. Naslednji je gospod Mohamed Šahim. Šahim. Šahim. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospod komisar, spoštovane gospe in gospodi, zdaj moramo bika zgrabiti z rogi strategije od vil do vilic, bo uspela samo z reformo skupne kmetijske politike. Sicer bi se zadeve lotili z napačne strani. Potrebujemo kmetijstvo, ki bo ustrezno skrbelo za kmetijstvo, Eh, živali in bo skrbno uporabljalo naravne resurse. To se sedaj ne dogaja. Trenutno ima 80 odstotkov bogatstva v rokah od 20 odstotkov ljudi. In če si pogledate mm, kmetijski sektor, tam ne najdete malih eh, kmetov, ampak eh, ogromna podjetja z, ogromnimi, z ogromnim prometom brez reforme skupne kmetijske politike bomo kmete postili na cedilo sploh tiste, ki skrbijo za varčno uporabo naravnih resursov. To moramo spremeniti. Hvala lepa, gospod Kalinovski. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Evropski kmetje se soočajo z novimi izzivi pred njimi so nove zahteve, ki izhajajo iz zelenega dogovora. Proračun za skupno kmetijsko politiko pa naj bi zmanjšali. Če se bo to zgodilo, ne moremo eh, pričakovati uspeha. Neposredna plačila morajo resnično priti do kmetov. Tisti, ki prejemajo neposredna plačila, pogosto niso kmetje, ampak lasniki zemljišče. Kaj torej menite, gospod komisar, glede novega davka na meso zaradi zmanjšanja porabe mesa in zmanjšanja misici O2? Če je to stebr vaše strategije, bo to pomenilo manjši dohodek za kmete. Hvala lepa, gospa Karmen Afram je naslednja. Hvala lepa. Zeleni dogovor bo verjetno največja revolucija na tem področju v naslednjem času. Kmetje pa so se s tem znajdejo v negotovem položaju, saj morajo proizvajati varno hrano za milijone ljudi. Njihovi obranti so ogroženi. Kmetijstvo se marsikomu zdi pretežko delo, pogoji niso obvladljivi dohodki so nizki, zato mnogi opuščajo kmetijsko dejavnost. Odkot pa naj pride potem naslednja generacija kmetov, ki bo uresničevala to strategijo. Komisija se mora zavedati, da poleg ambicioznih in že napovedanih strategij potrebujemo tudi program za mlade kmete, tako da se bodo vrnili na podželje in da bodo lahko izvedli revolucijo, o kateri govorimo. Hvala lepa, gospa Anne Sander. Merci, Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Strategija od vil do vilic ima potencial da veliko prinese našemu kmetijsko-življskemu sektorju in tudi končnemu uporabniku, vendar um, potrebujemo koherenco in tudi realizem, da bomo uspešni, kajti eh, zato potrebujemo tudi eh, proračun v zvezi z izzivi, pred katerimi smo. Ne moremo eh, se strinjati s predvidenimi rizi in zahtevati od kmetovalcev, da storijo več za manj denarja. Eh, torej med reformo skupne kmetijske politike in Green Dealom eh, moramo najti neko ravnovesje. Eh, pri tem se moramo eh, opredeliti predvsem za znanost in ne na ideologijo. Tu gre za inovativne tehnologije, kajti tudi preostali svet stavi na to. Naši kmetje so rešitev in morajo biti v ospredju te strategije. In eh, tu gre seveda tudi za konkurenčnost in za preživetje kmetov, ki ga je treba zagotoviti. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospa. Zdaj pa prehajamo na postopek EŽI. Nekdo se je tukaj zadaj prijavil. K poslovniku rekli ste, da nekdo, ki je uporabi modri karton, ne more več sodelovati eh, pri CashGI. To morate napisati v poslovniku, sicer se bom pritožil, če bi to povedali v vodo, potem ne bi potegnil modrega kartona. To ni treba zapisati v poslovnik, ker poslovnik tudi piše, da predsednik odloča, koliko modrih kartonov bo sprejel in katere. Ko sem prevzel predsedovanje, sem razložil, kako bom deloval, ker imam preveč prijav. In ker imam preveč prijav, sem moral sprejeti način, kako jih obvladati. Prvi na seznamu je gospod Basesko. Pa mulțumesc, domnule președinte. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. Kmetijstvo je ena najpomembnejših panog v Evropi in tudi v Romuniji. Žal pa je konkurenca na evropskem trgu na področju kmetijstva zelo izkrivljena zaradi subvencij. V Romuniji imamo 190 evrov na hektar, v Franciji znaša ta znesek 400 evrov na hektar. Razlike so preprosto prevelike. Ne pravim, da je treba subvencionirati vse kot v Franciji ali da je treba znižati subvencije. Ne, ampak tudi Romunija mora dobiti ustrezno podporo kar zadeva eh, varstvo živali, pa tako surovine izvažamo, uvažamo iz starih držav članic, v Romuniji pa so ti, te surovine veliko dražje. Hvala lepa, gospod Olejkas. SND. SND. Notir. Uh, frau Hilde. Gospa Hilde Wautmanns. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Ta razprava je odlična. Strategija od Vil do Vilic je tema, o kateri bi morali razpravljati sem hči kmeta. In kot tako lahko povem, da moramo razmišljati drugače. Ne smemo kmetijstvo obsojati za vse. Seveda morajo kmetije prispevati k zelenemu dogovoru in strategiji od vil do vilic. Pa vendar nam mora biti nekaj jasno. Vsak dan je na tisoče kmetov zapustilo kmetije, ki so propadle. 4 milijoni lansko leto samo. Na Flandskem imamo program eh, Kmet išče ženo, ne vem, če to poznate. Mislim, da bomo kmalo dobili program Evropa išče kmeta. Zato spodbujajte kmetijstvo, naj kmetijstvo preživi. Kaj pa potrebujemo za to? E, okrepiti moramo vlogo kmeta v prehranski verigi, podpora kmetom, podpora eh, ženskam v kmetijstvu, gospod Pietikajnen. Hvala lepa. Veseli me, da je komisija predlagala to strategijo od Vildovilic. Upamo, da se bo ta usredočila na proizvodno kakovostne dobre hrane v celotni eh, verigi od primarne eh, pridelave do odpadkov. Izbrati moramo najboljšo rešitev za ljudi, živali in okolje. Kmetje tako v Evropski uniji morajo dobiti pošteno plačilo za svoje delo. Obremenitev zaradi podnebnih sprememb pa je treba zmanjšati. Trenutna skupna kmetijska politika in njeno financiranje ne prinaša rezulta pravih rezultatov. Zato bi morali izboljšati predlog za novo SKP, tako da bomo proizvajali trajnostno in kakovostno. Hvala lepa, gospa Sandra Pereno. Hvala, gospod predsednik. Prihajam z podeželja in tu dobro poznamo, nažalost, kakšen učinek imajo razni ukrepi na naše življenje in na naše delo. In zato podpiram strategijo od vil do vilic, eh, ki omogoča kmetom, da eh, bi predelovali kakovostno hrano, zdravo hrano, da ne bi zapuščali kmetij eh, in eh, da bi bili za to primerno plačeni. Predvsem je pomembno tukaj se upreti konkurenciji iz drugih držav sveta, ki eh, ni lojalna in ki tudi postavlja pod vprašaj biološko raznovrstnost in okoljsko prihodnost sveta. Zato je treba podpreti Eh, tudi družinsko kmetijstvo in druge oblike kmetijstva, eh, tudi te morajo biti vključene v uresničevanje strategije od vil do vilic. Brez tega strategija ne bo uspešna. Hvala. Hvala lepa. Gospod Salvatore De Meo. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. To je seveda občutljiv trenutek. Kmetovalci želijo, da bi ta koncept bil jasen. Tu gre za živo gospodarstvo, tudi za veliko žrtvovanja. Um, tu gre za znanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Pogosto slišimo o izzivih, vendar želimo opozoriti na to, da kmetje vsak dan so pred izzivom, se borijo in so približ, pripravljeni prevzeti nove uh, izzive. Vendar vendar jih ne smemo samo kriviti, temveč moramo v njih videti protagoniste, kajti tu gre za um, kulturo kakovosti, ki ni v nasprotju z zelenim dogovorom. Um, skupna kmetijska politika je bil značilen element. Uh, procesa integracije Evropske unije in zato je eh, realnost eh, skupaj z drugimi izzivi, ki jo moramo sprijeti. Eh, s to pobudo moramo predvsem staviti na sezonsko proizvodno, na teritorijalno in vsi ga ne moremo prenesti samo v semafor, kajti povsod so vključeni tudi podatki o zemliščih, o regiji, iz katere prihaja gospod Urik. Urik gospod Urik, hvala lepa. Dragi kolegice in kolegi, strategijo od Vil do Vilic smo poskušali uveljaviti tudi na podeželju na Slovaškem in pri tem nas je ovirala zakonodaja Evropske unije pogojev za geografsko poreklo, nismo smeli vložiti, zato so potem, nismo dobili, zato so seveda nas prihiteli cenejši proizvajalci. Evropska pravila so nepoštena. Pri nas eh, dobi kmet na hektar okoli 200 evrov, v Avstriji in sosednjih državah je to bistveno več od subvencij 20 največjih kmetijskih eh, obratov dobi največ eh, denarja. Tako da ne moremo govoriti o podpori malim kmetom. To je eh, strategija velikih, ki jo je treba spremeniti. Gospod Čudaru. Mulțumesc, doamnă președintă. Strategia aceasta trebuie... Hvala lepa strategija mora upoštevati tri stvari. Najprej podporo za kmete, varnost za potrošnike. Vsi si želimo varne in ustrezno značene proizvode, ki bodo upoštevali enake standarde. Poleg tega imamo tukaj varstvo okolju. Vse skupaj mora biti povezano z zavezujočimi ukrepi. Pomislite tudi na Romunijo, subvencije za kmete, Romunske kmete bi morali biti enako visoke kot v Franciji in Nemčiji, standardi pa bi morali veljati za vsa živila. Ne bi smeli imeti različne stopnje kakovosti. Poleg tega potrebujemo program, ki bo podpiral vse kmete v Evropi, še posebej ekokmete. In za konec še gospod Kelly. Hvala lepa. Redko se strinjam s kolegom Wallaceom, ampak eh, tokrat se popolnoma smerjam, strinjam. Razlikuje med izgubo eh, kmetov in eh, prehrano. Te male kmetije so kakovostne, proizvajajo hm, hrano v najboljših možnih okoliščinah. mislim, da uh, se trgovci bogatijo njihov račun, imamo nobenih razlik več eh, v oceni, zdaj imamo priložnost eh, v okviru naslednje SKP in tudi v okviru strategije od Vil do Vilic, da naredimo razliko med kakovostno in manj kakovostno, tisti, ki resnično proizvajo proizvajajo eh, hrano po naravnih merilih, ne pa v tovarni dobijo ustrezno poplačilo za svoj trud. Hvala lepa. Zdaj pa prosim še komisarja Vojčekovskega, da zaključi današnjo razpravo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala za vse vaše prispevke. Nimamo, nimam časa, da bi se odzval na čisto vsak prispevek eh, poslank in poslancev. Vsekakor pa gre za zelo aktualno in eh, nujno razpravo. Eh, gospodu Lincu lahko povem, da strategije še ni, da delamo na njej. Odločili smo se za določene usmeritve, potem ko je bil sprejet zelen dogovor. Ideje je pa zelo veliko in uh, rad bi po, jih povzel nekaj, kar ste jih uh, omenjali tukaj vi. Sam sem vključen v zeleni dogovor in uh, kmetijski sektor. Uh, zato bom poskušal uporabiti kar se da veliko vaših predlogov. Vas pa moram se pomniti, da je komisar Kirakides pristojen za zdravje, tukaj je ključnega pomena za izvajanje zelenega dogovora. Seveda pa so izjemnega pomena tudi kmetje. Popolnoma podpiram to, kar ste povedali in kar sem povedal sam tudi prej. Uh, moramo delati za kmete, ne proti njim, zato potrebujemo strezne spodbude. In zato sem tudi toliko govoril o proračunu v začetku svojega prispevka. Če želimo, da bodo kmetje razmišljali o manj pesticidih, manj gnojilih, o prookoljskem pristopu za varovanje tal, zraka in vode, potem moramo imeti v prvem stebru tudi ustrezne ukrepe, kot tudi v drugem strbu, stebru. Zato pa so denarna sredstva nujno potrebna. Omenjali ste vrstni red ukrepov. Seveda bi si tudi sam želel imeti sprejeto strategijo, potem pa bi sledile spremembe eh, skupne kmetijske politike v pravi smeri. Vendar pa imamo kmetijsko politiko iz leta 2018, predsednica von der Leyen pa ne eh, predlaga ničesar eh, glede sprememb SKP, ker za to nimamo časa. Tako da tega poglavja ne bomo ponovno odpirali pri razpravah. Bomo pa seveda sodelovali komisija, svet in parlament vsega, tako da se bo v pravilih SKP nekako odražalo to, kar smo se odločili glede sprejeti strategiji. Mislim, da strategija predstavlja priložnost še posebej za male in srednje velike kmetijske obrate, ki propadajo in izginjajo, izgubljamo jih. Menimo, da imamo v Evropski uniji dovolj prostora za velike kmetijske obrate, kot tudi za manjše kmetijske obrate tiste, ki delujejo ekstenzivno in intenzivno. Majhne kmetije so pripravljene na eh, spremembe, ki jih prenaša varstvo okolja. Ne pa želimo pa, da bi veliki spodrinili male. Zato potrebujemo ustrezno ravnotežje, trajnost in ravnotežje med različnimi vrstami kmetij. Pomembno je tudi ekološko kmetijstvo, ki se mora razvijati naprej, prav tako v okviru strategije od vil do vilic. Ne samo, kar zadeva velikost kmetij, želimo spodbujati eh, tudi mm, ekološko potrošnjo, eh, tako da eh, se bo dodana vrednost odražala tudi v višji ceni živil. Tukaj gre za najboljšo hrano v svetu, ki izpolnjuje najviše standarde. Zato moramo ohraniti našo živilsko proizvodno. Mnogi ste omenjali zaščito kmetov pred eh, cenenim uvozom. Seveda moramo ustrajati na enakih standardih eh, za uvožene proizvode, vendar pa je treba upoštevati tudi pravila svetovne trgovinske organizacije, ki predstavljajo veliko administrativno breme. Seveda bomo na tem delali še naprej in obljubim vam lahko, da bom ocenili predloge iz držav članic eh, in naredil bom vse, kar je v moji moči, da zmanjšamo birokranske ovire, tako da to ne bo oviralo življenja eh, kmetov, kar se dogaja in to lahko samo potrdim. Gospi in gospodje, naj se vam prisrčno zahvalim za to zelo zanimivo razpravo, ne samo tukaj, v plenarni dvorani, temveč eh, tudi v imenu kmetov, ki bodo zdaj dobili boljše usmeritve glede tega, kam eh, gremo. Naj vam še enkrat zagotovim, da bo komisija storila Eh, svoje, tako da bosta zeleni dogovor, kot tudi strategija od vil do vilic pripravljena v korist in eh, za dobro prihodnost kmetov in za pozitivno prihodnost eh, kmetijstva. Najlepša hvala. Hvala lepa z gospodom komisarjem smo zaključili z razpravo na to točko in prehajamo na sledno točko dnevnega reda. In sicer gre za razprave o primerih kršitev človekovih pravic demokracije in načela pravne države. Prva razprava se nanaša na Gvinejo, zlasti nasilje nad protestniki. Začeli bomo z avtorici te eh, eh, resolucije. Prva je gospa Herzberger Fofana Piret. Merci, monsieur le président. La République de gvinea je. Glede na težko obdobje, ki močno vpliva na suverenost in eh, demokracijo v tej državi, je treba zagotoviti, da bo eh, ljudstvo obdržalo eh, peoblastila, ki jih ima. Referendum za spremembo ustave, ki je bil najavljen, Eh, je sprožil veliko protestov v civilni družbi in tudi veliko nasilja. Ob demonstracijah je policijsko nasilje povzročilo kar veliko število žrtev in sprožilo zelo veliko zaskrbljenosti tudi v mednarodni skupnosti. Govornica prosi za mir v dvorani. Oprostite, gospod predsedujoči, ampak tako težko govorim, kadar kdo govori poleg mene. Upam, da to razumete. No, ko je policija se zaščitila pred eh, kamenjem, ki eh, so vsega, ga vanje lučali protestniki, se je mednarodna skupnost eh, odzvala z ogorčenjem. Zato je treba najti primirne odgovore na to bistveno vprašanje v Gvineji in zagotoviti participativni proces, ki bo omogočil politikom, da se bodo vključili v politično življenje na miroljuben in um, Eh, demokratičen način. Nespremljivo je, da se demonstrante, eh, da se protestnike tepe, da se na nje meče um, souzilec in eh, da se uporabljajo sredstva, ki jih ne moremo sprijeti. Zato je treba zagotoviti suverenost Gvineje pri sprejemanju njenih odločitev in zagotoviti, da noben nihče iz zunanjosti ne bo tega počel na mesto njih. Eh, vseeno pa ne moremo mirno spremljati tega, da tisti, ki, niso, ki se ne strinjajo s trenutno uveljavljeno politično opcijo, eh, ostajajo tarča napadov. Zagotoviti je treba vladavino prava ter spoštovanje človekovih pravic tudi pri naših afriških partnerjih. Hvala lepa. Prosim, če v prihodne ne presegate časa, 45 sekund več ste dobili. Prosim, da se torej držite odmerenega časa. Naslednjič. Naslednja avtorica je gospa Marijarina. Hvala lepa, predsedojoči. Gospa Conte mora videti, kaj se dogaja. Ta projekt tretjega mandata je nestabilnost za Gvinejo, pa tudi za regijo demonstracije opozicije in civilne družbe proti temu referendumu so vodile do represije strani gvinejskih sil, ki so odprli ogen na protestnike v Manuju. To kaže, da sile niso sposobne se ustrezno odzvati na krizne razmere in to že leta. Od oktobra 2019 je bilo ubitih precej civilistov tudi 70 protestnikov je leta 2015 izgubilo življenje. Kaznuje se svobodo govora in prebivalstvo se boji. Obsojamo to nasilje in pozivamo genetske oblasti, da izboljšajo razmere, ki bodo varne za protestnike po drugi strani, pa zahtevamo uvedbo preiskave proti nasilnežem. Prav tako zahtevamo takošno izpustitev ljudi, ki so bili zaprti, ker so skušali samo izvajati svoje temeljne pravice. Prav tako obžalujemo odločitev predsednika Kondeja, da bo skušal dobiti še tretji mandat in spremeniti ustavo. To je proti demokraciji. Alfa Konde je bil nekoč zagovornik človekovih pravic. Mora se spomniti, odkot prihaja. Prav tako naj sodeluje vlada z mednarodnimi organizacijami, organizacijami tudi kar se tiče človekovih pravic. Evropska služba za zunanje delovanje mora stopiti v dialog in poskušati z medijacijo v tej državi. Vse to nasilje je povezano z volitvami v državi. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Črnecki, minuta. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospe in gospode mislim, da moramo sedaj res pritisniti strani EU. Ne smemo več prositi. Ne smemo samo izraza, izražati pomislekov. Ne, potrebno se je odzvati odločno. Ekonomska pomoč mora biti odvisna od človekovih pravic in od spoštovanja temeljnih eh, vrednot. Eh, predsednika Gvineje moramo opomniti, da tudi pri nas, da smo imeli nekaj voditeljev, ki so tudi izgubili položaj Renzi pa Cameron in so si učili mirno. Izgubili So tudi zaradi tega, ker so organizirali referendum. Morda bi to lahko bil argument. Hvala. Lepa sedaj pa Vila Nueva Ruiz minuta. No to, da demonstriraš, ni zločin, ampak je pravica ljudstva, da se zauzame za uh, svojo prihodnost. Uh, Mm, vidimo, kako so po svetu sistematično zatirani protesti. To se dogaja v Čilu, pa tudi v Evropi, na Bližnem vzhodu in v Aziji. Danes govorimo o Gvineji, ki, kjer ljudje protestirajo zato, da fekunde ne bi presegel uh, zakonodaje, ki prepoveduje več kot dva mandata. Organizmi. Um, oziroma nevladne organizacije in orga, organizacije človekovih pravic bi morale imeti pravico miroljubno protestirati. Eh, prav tako pa se moramo tega zavedati v Evropski uniji. Ne bi smeli dopustiti, da bi evropske multinacionalke trgovale z državami, kot je Gvineja. Pravzaprav bi morali našo Eh, gospodarsko sodelovanje pogojevati tudi za spoštovanjem človekovih pravic. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Lega, dve minuti. Hvala lepa, predsedujoča. Tisti, ki morajo spremeniti ustavo, da ostanejo na položaju, morajo verjetno razmisliti o spremembi karijere. To velja tudi za ljudi, kot je Vladimir Putin, gotovo, pa to velja za Alfa Kondeja. In to ni edino, kar imata ta dva predsednika skupnega. Poleg tega, da želite utišati državljane, ki izražajo pomisleke, mečete v zapor novinarje in preganjajo opozicijske voditelje, ki izražajo demokratične pravice. Konde in Putin sta tudi v rodarstvu največje rezerve boksita, sogvinaj iz tega nastaja aluminij in Gineja ima nekaj, kar si želi Rusija. Rusija je največja proizvajalka aluminija izven Kitajske. 27 odstotkov boksita dobiva iz Gvineje in Gvineja je najpomembnejši vir za proizvodno aluminija. Nekdanji veleposlanik v Gvineji je odprto podprl gospoda Kondeja, da bi ostal na položaju. Od 2011 afriških voditeljev sprejelo dvomljive ukrepe za podaljšanje svojega položaja. Alfa Konde bo postal številka 12. In to ni prav laskav seznam. Potrebno je vedeti, kdaj je potrebno oditi, kaj ti Gvinejci si zaslužijo boljšo demokracijo, demokracijo v ustavi zato so se trdo in dolgo borili. Zaslužijo si boljše kot to. Hvala. Hvala lepa, kolega Ötjen, minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Predsednik Alfa Konde je bil nekoč upanje za demokratično prihodnost v Republiki Gvineji. Danes, na koncu svojega drugega mandata, pa odlagajo parlamentarne volitve in želi si ustavne spremembe, želi si tretjega mandata. Spoštovane kolegice in kolegi. Še slabše, zatira demonstracije, protesti, ki nastajajo zaradi tega predloga ustavne spremembe. Ljudje pravijo, želimo si demokratičnih volitev, tako kot to predveva ustava v naši državi. Ampak vlada zatira demonstracije, zapira opozicijo, tega ne smemo spremati in to odločno obsojamo. Od vlade pričakujemo, da se bodo spoštovale državljanske pravice. Prav tako pa morajo tako izpustiti opozicijske voditelje, če so bili zaprti zaradi političnih razlogov. Potrebno je ohraniti možnost demonstracij, da bodo ljudje lahko mirno protestirali. Najbolje bi bilo, če bi končno ljudje lahko izrazili svoje mnenje na parlamentarnih volitvah, kajti demokratične volitve so to, kar si Gvinejci sedaj zaslužijo. In to se mora tudi hitro zgoditi. Nadaljnih zamud ne sme biti in potrebno je umakniti predlog spremembe ustave. Alfa Konde ne more imeti tretjega mandata. Prebivalstvo Gineje mora spregovoriti na volitvah. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Keli, ELS, minuta. Hvala lepa ko je Alfa Conde bil 2010 izvoljen, smo mislili, da je to dobro za Gvinejo, da je napočilo demokratično obdobje. Ampak, tako kot veliko ljudi, ko je prišel na moč, jo je želel obdržati zase. Zelo zatira Gvinejce, ki se odrežujejo protestov in tudi vsakačno opozicijo. Sedaj vidimo, da želi spremeniti ustavo, tako da bo lahko ostal na položaju še dlje. Tako da ni presenetljivo, da potekajo protesti. In spet so jih nasilno zatrli. Ljudje so bili ubiti in ranjeni. Sedaj je pomembno, da mi o tem danes pregovorimo in storimo vse, kar je v naši moči, da skušamo prepričati Alfa Kondaja, da bo spoštoval ustavo. Hvala lepa. Zorinjo, minuta in pol. Hvala lepa, predsedojoča. Protidemokratični vetrovi pihajo v Gvineji, v Konakriju in želi spremeniti ustavo za to, da bi lahko imel tretji mandat in to želi storiti na referendumu. Prav tako je to vodilo do razumljivih protestov v državi, kar je potem vodilo do tega, da je na stotine ljudi bilo ranjenih in desetine ubitih. To so storile varnostne sile. Pomankanje informacij in pravice do demonstracij so nekaj, kar ne moramo podpirati. Evropska unija in neko vasi morajo zelo natančno gledati, kdo je odgovoren za to in to skušati ustaviti to nasilje v državi. Potrebno je pozvati oblasti, da organizirajo svobodne volitve. Potrebno se je kaj naučiti iz tega. Potrebno je zagotoviti, da bodo politične stranke lahko delovale svobodno in demokratično. Stabilnost je ključnega pomena v Gvineji in v sosednjih državah. To, kar se dogaja sedaj, samo še otežuje že zelo težke pogoje za življenje ljudi. Potrebno se je to zelo pozorno ogledati, gospa predsedojoča, in mednarodna, mednarodna skupnost si mora to tudi zelo pozorno ogledati. Hvala lepa. Sedaj pa Berg ide. Hvala lepa, predsedojoča. Frau Präsidentin. Hvala lepa. Predsedoča, malo sem presenečen, da je Republika Gvinaja predmet teh nojnih resolucij. Vsi vemo, da imamo demonstracije in nasilje v državi, ampak veliko je domnev v tej resoluciji. Celo svet je previden v svojih izjavah in res govori se o nasilnih resolucijah protestih proti vladi. Seveda potem ne smemo biti presenečeni, če je tudi reakcija varnostnih sil nasilna. Predsednik Konde je bil prvi demokratično izvoljen predsednik Republike Gvineje in dejal je, da želi spremeniti ustavo, reformirati ustavo, ker je to ostanek kolonialističnih časov. To ni diktatura. Ponuja referendum za to temo. Prav tako so načrtovane volitve, ki bodo voljivcem dale možnost da odločajo o prihodnosti Republike Gvineje in to sami. Eno težav tiči tudi v tem, da nekatere opozicijske stranke grozijo ne samo z bojkotom volitev, temveč s tem, da spohne želijo izvesti volitev. Namesto megafon diplomacije, kot je ta razprava, bi morda lahko z vlado sodelovali konstruktivno. Ljudje v Gvineji bodo imeli izbiro ali želijo spremeniti. Ustava in referendum je demokratična pot naprej. Ne mešamo se v stvari, ki se nas ne tičejo in prenehamo z izjavami, ki samo še slabšajo že tako resne razmere. Hvala. Hvala lepa. Naslednje kastado minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. 2019 je bilo leto vala protestov po vsem svetu v zelo različnih državah glede na razvoj, kulturno. Eh, kulturo, demokracijo in eh, premoženje. 14. oktobra so v Gvineji se začele um, reforme proti um, osnutku nove ustave predsednika Kondeja in uh, tukaj so se predvsem varnostne sile odzvale prekomerno. Ta odziv je preprosta represija, ki je nasilna, ki omejuje eh, in krati temeljne človekove pravice. Situacija je zelo zaskrbljujoča. Moramo resno skrbeti poskusiti slediti, kaj se dogaja, podpreti vse socialne um, sile, da se prepeči državna vojna, predvsem pa, da uh, onemogočimo naprej izvoz uh, orožja, ki se uporablja proti ljudstvu. Hvala lepa, sedaj pa Marjani, minuto in pol. Hvala lepa, predsedujoča. Vpliv Francije v tej državi se oddaljuje danes se Gvineja sooča s tem, da se želijo ločiti od kolonialističnega prijema. In to je imelo veliko pliv na gvinejsko družbo. V srčju vsega tega, kar se dogaja, je Gvineja sedaj predmet velikih interferenc od zunaj, kar ne ureja razmer. EU in ZDA se lahko intelektualno zaprstajate referendumu, ampak Gvineja je neodvisna in sami lahko izbirajo, ali želijo spremeniti ustavo, če tako želijo. Danes predsednik Alfa Konde je premet veliko kritik pri tem, kako pravlja z republiko. Da, nasilje nad demonstracijami je nedopustno. In kot kažejo nekatera poročila, tudi demonstranti ne smejo biti nasilni želimo še naprej imeti vpliv v Afriki. Tako da nas ne prihitijo Indija, Kitajska in Rusija. Zakaj nas skrbijo te ostale reforme, kot je dejal kolega? Od leta 2000 je veliko držav že spremenilo ustavo in so voditelji podaljšali svoj položaj. Kamerun, na primer, že 30 let imamo istega voditelja. To kaže našo nemoč. Na če danes ne želimo pustiti organizirati referenduma, Veneci bodo imeli možnost svobodno izbirati, potem mislim, da ne častimo naših temeljnih vrednot. Potrebno je poskrbeti, da bo referendum pošten, demokratičen, potem pa si lahko sami izberejo, ali bodo spremenili ustavo. Eh, Hvala lepa, sedaj pa postopek je že, pritegnite pozornost predsedujoče, ker imamo ob 12. glasovanje, pa je še ena točka na dnevnem redu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 zastavljam si vprašanje, zakaj pravzaprav imamo to razpravo, zakaj se sprašujemo o pomenu te razprave. Želimo si imeti svoj vpliv v Afriki, želimo si, da a, se Afrika demokratično razvija od kolonializma v pravo demokracijo. Osebno sem bil vesel, ko je predsednik Konde 2010 nastopil svoj položaj. Sledil sem njegovim korakom, njegovi politiki. Zanimalo me je to. In zdelo se mi je, da so politične razmere v tej bogati, lepi državi take, da se počasi spreminjajo. Sedaj pa, ko vidim, kaj se dogaja v državi od oktobra, sem osupel. Ni normalno, da se ubija ljudi ni normalno, da se varnostne sile odzivajo tako represivno proti prebivalstvu, da državljani nimajo dostopa do zdravstvenih storitev in tako dalje. To ni prav. Hvala lepa, kolega Lopes Aguilar. Hvala lepa. Številni afriški voditelji so bili nekoč izvoljeni demokratično, ampak se od takrat vedno znova trudijo za to, da bi podaljševali svoje mandate in da bi večno ostali na oblasti. To pa vodi do nestabilnosti, do represije in do trpljenja njihovih narodov. Videli smo, kaj se je zgodilo leta 2009. V Gvineji takrat je bilo ubitih veliko ljudi in podobno se sedaj dogaja leta 2020. Um, ehm, zaustaviti moramo takšne razmere, ki silijo ljudi v to, da bežijo, potem se migrante znajdejo recimo na otokih, kot eh, so kanarske, odkuder prihajam sam. Hvala lepa, kolega Voles. Hvala lepa, predsedujoča. Resolucija obsoja trajoče nasilje v Republiki Gvineji in kršitve človekovih pravic. Obsojam kršitev človekovih pravic posod, ampak ta parlament rad obsoja zlorabe človekovih pravic po svetu, zakoplje pa glavo v pesek, ko prihaja do kršitev držav članic EU. Od novembra 2018 francoska policija redno napada protestnike zaradi neoliberalnih reform Makrona z gumijastimi naboji, sozivcem in tako dalje. Štejejo se žrtve in ranjeni. 315 je bilo ranjenih, poškodovano glavo, pet ljudi je izgubilo celo roko. Resolucija poziva genetsko vlado, da naj sprejme temele pravice k protestiranju. Zakaj ne zahtevamo od francoske vlade to in tudi od španske, da naj pošteno ravna s katalonci? Sedaj pa konec razprave. Za zaključek, komisarka, gospa Dali, prosim. Mikrofon, prosim. Evropska unija je dolgo trajen partner Gvineje, država, ki je dosegla velik napredek od prvih demokratičnih volitev 2010, ki so pripeljali na položaj trenutnega predsednika Alfa Kondeja. Stabilnost države in blagostanje sta pomembna za regijo, pa tudi za Evropsko unijo. Od februarja 2018 smo imeli lokalne volitve in družbeno-politične razmere postajajo vedno bolj napete. Možnost nove ustave, ki bi predsedniku Kondejo lahko omogočila, da ostane na položaju še za tretji mandat, združena, združene opozicijske sile in združena fronta za obrambo ustave vodijo do pogostih demonstracij proti tretjemu mandatu. Te demonstracije so bile pogosto strani varnostnih sil nasilno razpršene. Še pa posebno svoboda izražanja mora biti zagotovljena, to se ne spoštuje. Od sredine oktobra 2019 je okrog 30 protestnikov izgubilo življenja. Domnevno so jih ubile varnostne sile. EU ponavlja, da je potrebno ustrezno preiskati okoliščine teh incidentov in poklicati na odgovornost tiste, ki so to storili. V tem kontekstu so priprave na volitve, ki bi naj bile 1. marca, nekaj, kar samo povečuje napetost. Glede verodostojnosti seznamov voljivcev, je več vprašanj, zato sta dve stranki se ločili, da menita, da volitve ne bodo poštene. Potrebno bo spremeniti volilni imenik, to smo zahtevali. In ta pregled volilnega imenika je bil samo delno izveden. Ne davne izjave, da bodo parlamentarne volitve povezane z referendumom o novi ostavi, pa pomenijo, da je država še bolj razdeljena. Sedaj obstaja jasno tveganje razširjene nestabilnosti in polarizacije, tudi po etničnih linijah. EU skupaj z lokalnimi partnerji, Združenimi narodi, Afriško unijo in ECOWASom, ZDA in Francijo, vse čas poziva k mirnosti. Skušamo spodbuditi dialog med stranmi. Vsi si želimo preglednega volilnega procesa. Tako lahko povečamo udeležbo in tudi te so, da bodo sprejeli rezultat. Vsaka država ima seveda pravico spremeniti ali posodobiti svojo ustavo. Ampak spreminjanje ustave temeljnega zakona mora temeljiti na vključujočem posvetovanju, kar mora voditi do širokega soglasja. Tega pa trenutno ni. Organizirati referendum mesece pred predsedniškimi volitvami ni v skladu z dobro prakso, ki priporoča Afriška unija in ECOWAS, še prav posebno Zahodnoafriška regija, gradi svoje demokratične vrednote na teh načeljih. V tem kontekstu je tiskovni predstavnik visokega predstavnika Borela po pozval k dialogu, da bi se izognili nasilju in da bi omogočili pregledne volitve, kjer bi lahko vse stranke sodelovale. Samo v ozračju, ko se spoštuje politično vzdušje in državljanske pravice, samo v takih pogojih lahko potem omogočimo dialog. Da bi to dosegli, pa morajo vsi akteri na prvo mesto postaviti mir Gvineje. Še naprej smo pripravljeni prispevati k takemu procesu, sodelujemo z našimi partnerji, Afriško unijo, Ekovasom in Evropska unija bo še naprej zavezana Gvineji, sodelujemo s civilno družbo in tudi zagovorniki človekovih pravic in podpiramo odpornost prebivalstva. Gvinejska kriza mora biti visoko na našem dnevnem redu. Hvala. Thank you, Commissioner. Um, die Aussprache ist damit geschlossen. Zum Abschluss der Aussprache wurden sechs Entschließungsanträge eingereicht. Hvala lepa, s tem je razprava zaključena. Dobili smo šest predlogov resolucij, glasovali bomo danes po koncu razprave. Eh, naslednja resolucija je delo otrok v rudnikih na Madagaskarju. Zamujamo tako, da v razpravi ne bom sprejemala modrih kartonov. Začne kolega Bilde za eno minuto. Die Kollegin, sorry. Kolegica Bilde. Julia, 13 ans, mais elle ne retournera plus à l'école. Hvala lepa. Julie je stara 12 let in ne hodi v šolo, ampak dela v rudnikih na Madagaskarju. Mnogo je še mlajših, zaradi sljude morajo delati v rudnikih. Veliko je takih otrok. Ogromno jih dela v težavnih razmerah, kjer se kršijo mednarodni standardi. 2000 šestnajst so nekateri priznali prizadevanja Madagaskarja. Ampak potrebno je storiti še veliko več. Kršijo se naše vrednote. 86 odstotkov izvoza z Madagaskarja sljude gre na Kitajsko, ki jo potem grejujemo električno opremo. Veliko jih umira zaradi pridobivanja rude spoštuje se človečnosti in etike. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Ros za eno minuto. Hvala lepa. Vsi se strinjamo v parlamentu, da se moramo boriti proti delu otrok na Madagaskarju. Razmere so nevzdržne in to ne more trajati. Ursula von der Leyen, predsednica komisije, je napovedala nično toleranco, kar se tiče dela otrok, ampak bilo bi hinavsko, če pravimo, da bi to lahko izvedli brez ustreznih sredstev. Najprej moramo spoštovati trgovinske sporozume. Vsi morajo vključevati prepoved dela otrok. To mora biti obvezojoče. Prav tako se morajo spoštovati človekove pravice. Drugo urode je urode odgovornosti podjetij. To mora biti tudi obvezno podjetja morajo nadzorovati, kako sodelujejo z Madagaskarjem in vse mora biti v skladu s standardi OVSE. Prav tako moramo imeti obvezujoče ukrepe glede multinacionalk, ki so dejavne na Madagaskarju. Napredovati moramo pri teh sporazumih in doseči hiter odziv. Odločna resolucija parlamenta je dobra, pravljamo naše delo. Hvala lepa. Hvala, naslednja je kolega Incir za minuto 30. Hvala lepa. Predstavljajte si, da vaš telefon ali avtomobil eh, obstaja samo na škodo drugih ljudi. Vsaj 11 tisoč otrok dela v rudnikih eh, na, na Madagaskarju in eh, od tam prihajajo tudi številni telefoni ali pa sestavni deli avtomobilov. Tega me je sram. Ti otroci so izpostavljeni nehumanim pogojem. Otroci spoh ne bi smeli biti na delovnem trgu, biti bi morali v šoli, kjer bi lahko mirno rasli in izpolnjevali svoje sanje. Tukaj imamo vsi odgovornost. Država, zasebni sektor in mednarodna skupnost. Lotiti se moramo problema pri izvoru. Izvor za ta problem pa je revščina. Treba sprejeti ukrepe za to, da bomo omilili tamkajšno revščino. Evropska podjetja morajo vzdolž celotne vrednostne verige prevzeti svojo odgovornost. Ni spremljivo, da komu odrekamo človekove pravice. Med človekove pravice pa spadajo tudi pravice otrok. Človekove pravice niso predmet pogajanj, moramo jih spoštovati. Če se strinjamo glede nečesa, tukaj v Evropskem parlamentu bi se morali strinjati glede tega, kako obravnavati najravnljivejše uh, dele naše družbe in to so ravno otroci. Hvala lepa, kolega Črno, uh, Črnecki je naslednji. Hvala. V politiki smo le redko soočeni s tako črno-belo sliko. Tukaj ni nobenih blažilnih okoliščin, ki bi opravičevale takšno situacijo. Vsak, skoraj vsak izmed nas ima otroke, vnuke, spomnimo se, kako je bilo tudi, ko smo bili sami otroci. In predstavljate si, da bi takrat morali delati. To je nespremljivo. Ne glede na politične razdelitve, bi morali temu odločno ugovarjati. To je naša moralna, moralna dožnost. Um, ehm, moramo pa poskrbeti tudi za politični pritisk na Madagaskar, zato da se bodo razmere izboljšale. Hvala lepa, kolega Šolce, naslednji za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Medtem, ko tukaj govorimo, 11 tisoč otrok na Madagaskarju dela v prašnih rudnikih eh, sljude. Nekateri izmed njih so stari samo pet let delajo v nehumanih pogojih in upajo, da bodo zaslužili denar za svoje družine. Kako dolgo bomo še ignorirali usodo otrok, ki eh, rudarijo za sljudo? Evropska unija in predvsem Estonija morata poskrbeti za pravni okvir. Naša podjetja bi lahko uporabljala samo etično pridobljene surovine potrebujemo zavezujočo zakonodajo, če resno mislimo za nično toleranco do dela otrok. Pravična trgovina se zauzema za prodajo trajnostnih izdelkov. Treba je poskrbeti tudi za spoštovanje trajnostnih ciljev ZN. Tukaj moramo začeti dialog z Kitajsko in pa drugimi uvozniki sljude. Eh, vzpostaviti pa moramo tudi, vzpost, eh, vzpostaviti pa moramo tudi dialog z madagaskarsko vlado, zato da bomo ta, na takšen način dosegli odpravo dela otrok v rudnikih sljude. Željena za oko je naslednja. V tej resoluciji parlament obvešč, eh, obsoja otroško delo v vseh oblik, mm, oblikah. Magaške oblasti pozivamo naj zagotavljajo varnost in pa integriteto otrok. Številni otroci delajo v rudnikih slude. Po tej surovini obstaja vedno večje popraševanje in zato prihaja na Madagaskarja do vedno večjega izkoriščanja. Tamkajšnji pogoji so nespremljivi in nevarni za otroško zdravje. Izpostavljeni so dehidraciji, um, psihološki in fizični škodi, z odpravo revščine bomo lahko postavili, spostavili pogoje za um, ustrezen razvoj teh otrok. Treba jim je zagotoviti dostop do izobraževanja in pa zdravstveno in socialno zaščito. Madagaskar je sicer sprejel določene reforme, vendar pa bi morali sprejeti še bolj strogo zakonodajo v zvezi z starostjo otrok, ki lahko delajo v teh uh, regijah. Madagaskar bi moral spoštovati svoje mednarodne zaveze, vključno z socialnimi in okoljskimi standardi, dostojnim delom in pa spoštovanjem človekovih pravic in pravic otrok. Oblasti do sedaj niso uspele uveljaviti sankcij ali pa sprejeti ustrezne zakonodaje. Tudi Evropska unija lahko odigrati svojo vlogo. V tej resoluciji pozivamo Evropsko unijo naj podpira projekte, ki se borijo proti delu otrok na Madagaskarju. Evropska unija je zavezana boju proti delu otrok v svoji trgovinski in gospodarski politiki. To je tudi v skladu z zavezo nove predsednice komisije, ki je napovedala nično toleranco do dela otrok v evropski trgovinski politiki. Nihče si ne zasluži, da bi delal v nehumanih pogojih, še posebej ne otroci. Boj proti delu in izkoriščanju otrok je bistven del našega političnega pristopa in s to resolucijo pošiljamo močno sporočilo svetu. Hvala, naslednja kolegica Vautmans, minuta 30. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsi smo videli slike otroci, ki delajo v rudnikih. Jaz sem to videla na lastne oči. Otroci so v vrstah razvrščeni po velikosti, kot da gredo v šolo, ampak dejansko jih napotijo v rudnike, preverjajo, kdo je dovolj majhen, da lahko spleza v rudniške rove. Če bi to videli, gospe in gospodje, vam lahko zagotovim, da bi poskrbeli za to, da bo boj proti delu otrok do leta 2025 naša prednostna naloga. Eden izmed desetih otrok dela, namesto da bi se igral ali pa hodil v šolo. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so, so podpisali to resolucijo. Pogajanja so bila težka, ampak v pogajanjih smo uveljavili tudi močno voljo žensk. Mislim, da moramo pomagati Madagaskarju, eni izmed najrevnejših držav na svetu, kjer, je, eh, kjer sta dva od desetih otrok žrtve izkoriščanja. Pozivam vas, da še pred poletnim premorom sprejmemo akcijski načrt komisije na tem področju, zato da bomo lahko do leta 2025 odpravili delo otrok. Hvala lepa v imenu ILS, kolega Kelly, za eno minuto. Hvala. To je ena izmed najbolj žalostnih resolucij, o katerih razpravljamo tukaj v parlamentu govorimo o otrocih in o otrokih in pa o otroškem delu. V tem primeru gre za otroke, ki delajo v rudnikih sljude na Madagaskarju. Gre za deklice in dečke, ki, od katerih so nekateri stari samo pet let, 60 odstotkov jih je mlajših od 18 let. To je nezaslišano ti otroci ne morejo obiskovati šol in s tem uresničiti svoje potencijale. To vpliva na njihova pljuča, pa tudi na njihovo rast. Poleg tega delajo za zelo nizko plačilo. Zavzeti se moramo za to, da bomo do leta 2025 odpravili delo otrok. To bi moral biti cilj komisije. Für die Hvala. Kolegica Arina v imenu SD. Eh, Hvala lepa. Zelo sem jezna zaradi razprave, ki jo imamo danes. Strinjam se s tem, da je delo otrok na Madagaskarju nespremljivo. Ampak, drage kolegice in kolegi, ko bi morali sprejeti zakonodajo o skrbnem pregledu podjetij, odgovornosti podjetij, so ELS Renew glasovali proti ko bi morali glasovati o trajnostnih poglavjih za trgovinski sporozum z Vietnamom, je skupina Rinju in je tudi skupina e LS glasovala proti. Ko je treba se boriti za odgovorne trgovinske sporozume, za odgovornost podjetij in za sledljivost podjetij, sta skupini e LS in Rinju glasovali proti. Ko bi morali imeti sledljivost mineralov, sta LS in tudi del Renew glasovali proti, ampak tako ne bo šlo. Sedaj pripravljamo resolucijo, ki ni obvezojoča, tam, kjer bi pa lahko kaj storili, pa ne storimo tega. To je hinavščina. To bom podprla, to resolucijo, ampak hinavščina strani našega parlamenta pa ni dobra. Hvala, naslednja je kolegica eh, Haransova. Za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sedeminštirideset odstotkov otrok na Madagaskarju med leti pet in sedemnajst eh, dela, ne hodijo v šole. S tem je ogroženo ne samo njihovo izobraževanje, ampak tudi njihovo zdravje. Vsak eh, otrok ima pravico do socialnega, zdravstvenega in eh, dostojnega razvoja. Evropska unija se je zavezala odpravi dela otrok do leta 2025. To pomeni še pet let trpljenja milijon otrok. To pomeni, da bo veliko življenj izgubljenih in da bo uničenih veliko prihodnosti. Delo otrok bi morali odpraviti še prej. Vse moramo narediti za to, da bodo države pospešile izvajanje zakonodaje na tem področju in da bodo sprejele ukrepe, ki jih bodo približali temu cilju. Renew Europe meni, da bi morali cilje komisije prevesti v, pomen, v učinkovita dejanja. Hvala lepa, kolega Pirkbas. Kolegica Pirkbas je naslednja. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, naš model globalne proizvodnje temeli zgolj na ekonomiji, da sedaj morajo delati otroci, da kar najceneje izvažamo proizvode v Evropo, brez socialnih okoljskih standardov, seveda ni prav. To je ultraliberalen model, ki pomeni, da ni omejitev, da se izkorišča vse, tudi otroke, za delo, kot je v rudnikih na Madagaskarju. To je ekonomski model, ki se ga želi Evropska unija, da bi otroci delali za skupino ID. Je prihodnost lokalna in ne globalna brez meja. Čas je uporabiti inteligentni protekcionizem, ko bomo pazili, kako se uvažajo proizvodi in tudi rude. Kako lahko govorimo o ekologiji v tej dvorani, ko pa se ne spoštuje temeljnih pravic? Kako lahko govorimo o tem, če pa izkoriščamo otroke,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 prosim, da se držite časa za govor. Končati moramo do 11.59. Naslednja za zelene Heidi Hautala. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Človeška in okoljska cena naših novih telefonov in svetlečih se avtomobilov postaja neuzdržna. Vemo, da to pridobivamo z prisilnim delom, z delom otrok, potrošniki pa sploh niso obveščeni o tem. Če se parlament jemlje resno, potem moramo prepovesti prepovedati vstop eh, izdelkov, ki prihajajo iz teh eh, rudnikov na evropski trg. Ne smemo biti hinavski. Če želimo odpraviti revščino otrok, potem to lahko naredimo. Ampak za to potrebujemo strezna orodja in eno izmed najprimernejših orodij je zavezujoča, zavezujoči skrbni pregled poslo, poslovanja na evropski ravni. Hvala lepa, naslednji je kolega Bjelan. Na Madagaskarju na tisoče otrok dela v rudnikih, tam jih zlorabljajo. V Afriki majhni otroci delajo v rudnikih eh, zlata in pa redkih mineralov, delajo v nehumanih pogojih. Tudi če je bila sprejeta zakonodaja, ki ureja to področje, to velja samo za otroke, ki so starejši od 15 let. Vlada Madagaskarja pozivamo naj spoštuje pravice otrok, naj zagotovi to, da se bodo otroci lahko izobraževali in da naj spoštuje mednarodne konvencije. Komisijo pozivamo, naj zagotovi, da bo prihajajoča strategija za Afriko vsebovala tudi trajnostne cilje in pa da bo spoštovala okoljske uh, standarde. Kolega Simčič je naslednji brez mikrofona. Činjenica, da v Madagaskar. Dejstvo, da na Madagaskarju otroci delajo tudi 12 ur v vročih jamah za 40 centov na dan, to je sramota za celo človeštvo. To ni edini tak primer. V Kongu rudarijo kobalt, Kitajci pa, ki vse to predelujejo, so tudi izkoriščeni. Uh, Razlog eh, vsej tej eh, nepravici in revščini je eh, neoliberalizem, ki nas uničuje socialno, ekološko in širše. Zaradi profita malo ljudi se uničuje družba za vse in je velik sovražnik um, trajnosti, o kateri toliko govorimo tukaj. Uh, prihodnost lahko spremenimo le z korenitimi spremembami financijske, finančnega sistema in decentralizacije nadzora nad surovinami. Hvala, kolega Hetman. Za eno minuto. Hvala na tisoče otrok na Madagaskarju mora upravljati prisilno delo, številni delajo v gorskih rudnikih pod težkimi pogoji. Nekaj napredka je bilo pri um, reševanju te situacije sicer doseženega, ampak potrebne so nadaljne izboljšave. Madagaška vlada bi morala vzeti licence tistim podjetjem, ki dopuščajo delo otrok. UNICEF poroča, da 27 odstotkov prebivalstva na Madagaskarju živi v hudi revščini, veliko odstotek otrok je podhranjenih. Tega problema torej ne bomo odpravili, če ne bomo odpravili revščine. Evropska unija bi morala dati prioriteto predvsem dostopu do izobraževanja. To je pomembno tudi za razvoj države. Hvala lepa, kolegica Volat je naslednja. Hvala, gospa predsedujoča. 150 eh, milijonov otrok po svetu gara za naše ugodje in to je Mm, tudi naš neuspeh. Svet in komisija bi morala dobiti mandat, da bi se v okviru ZN prizadevala za zavezujočo zakonodajo za mednarodna podjetja. Obžalujem, da se svet ni udeležil današnje razprave. Na prostovoljni osnovi to nažalost ne deluje potrebujemo zavezujoča pravila in sankcije. Brezpogojna prepoved dela otrok bi morala postati nujno del naših mednarodnih trgovinskih eh, pogajanj. Kajti tisti, ki en dan govori o pravic otrok, drugi dan pa podpisuje trgovinske sporazume z državami, ki dopuščajo delo otrok, eh, to je zgolj eh, svetohlinstvo. Hvala lepa. Kolegica Višnjevska je se zdaj na seznamu, ampak je ne vidim. Naj se prosim javi, če ne, dobim besedo gospod Biedron za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Če uh, odrasel dela je to dobro delo, otroci pa naj se posvetijo igri, razvoju in izobraževanju. Izraz otroško delo je sam po sebi zgrešen. Eh, več kot eh, polovica malagaških otrok ne hodi v šolo, kar pomeni, da 11 eh, tisoč otrok dela v sektorju pridobivanja sljude in ta se uporablja v nešteto izdelkih. To pomeni, da ti otroci delajo za nas, za evropejce. Na Madagaskarju so ljudje zelo odvisni od eh, rudarjenja in zaslužka iz tega, ampak izkoriščanje otrok je vseeno treba ustaviti in ustaviti to moramo tukaj, ustaviti moramo svojo lasno hinavščino in sprejeti zakon, ki bo prepovedal izkoriščanje otrok po vsem svetu. Kolegica Rafalska, za eno minuto.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 Mednarodna organizacija dela ugotavlja, da je o več kot 150 eh, milijonov otrok po celem svetu prisiljenih delati. In to nam pove, kakošno razsežnost ima ta problematika. To je dramatično in tudi na Madagaskarju, kjer vlada huda revščina, se je Eh, to tako. 74 eh, odstotkov prebivalstva živi v revščini in to je osnovni razlog za otroško delo v tej državi. Vsak tretji otrok je podhranjen v Madagaskarju. Otroci oziroma matere eh, umirajo stokrat po, pogosteje pri porodu kot na polskem. Otroci živijo in delajo v eh, nevarnih in slabih pogojih in delajo v sektorju sljude. Zagotoviti moramo, da se to preneha in mi moramo biti bolj učinkoviti. Hvala lepa. Šest se vas je javilo iz treh političnih skupin za Catch the Eye. Iz vsake politične skupine bi vzela enega. Komisijo sprašujem, ali boste malo krajši na koncu, če ne ogovarjate, potem bomo to storili najprej novak. moja država slovenija je majhna država pa kljub temu imamo zelo tesne povezave z madagaskarjem kajti kar nekaj slovenskih duhovnikov dela kot misijonarji na madagaskarju. ne samo da so duhovniki pač pa skrbijo tudi za blagostanje ljudi najboljši primer je misijonar peter opeka ki pobira ljudi na smetišču in jih potem organizira nastalo je celo naselje akamasoa dobri prijatelji kjer starši dobijo skromno hišico potem pa dobijo tudi zaposlitev otroci pa gredo v šole učiteljice so domačinke in učitelji tako da je organiziral življenje otroke v šole ostali odrasli pa ima vsak neko delo in mislim da je to najboljši najbolj primeren vzorec delovanja dajanja pomoči v tretjem svetu. po njem se zgleduje tudi malgaška vlada in papež. Prosim vas, če se uh, počasi usedete in tako, da lahko damo uh, besedo naslednjemu govorniku. Kiniči. Sì, grazie, Presidente. Hvala. Na Madagaskoru, na ene najrevnejših državah sveta, je otroško delo sicer prepovedano, vendar pa 47 eh, vseh malagaških otrok med 5 do, 7, 5 eh, do 17 let živi in dela v rudnikih ali dela na, eh, v hišah in drugih delovnih mestih in to je popolnoma neurejeno v zelo hudih pogojih, v pogojih, ki so nevarni za njihovo zdravje. Te otroci so Eh, pod eh, hranjeni, morajo eh, pridobivati, kopati dobesedno rudo in jo z golimi rokami nositi. Pri tem so zelo poškodovani. Ne moremo enostavno samo govoriti o zaščiti otroških, otrokovih pravic. Evropska unija mora ukrepati in preprečiti te neuzdržne razmere eh, in onemogočiti, da se jih uporablja v industriji, ki uporablja te izdelke eh, oziroma surovine. Eh, govornica je prekinjena. Predsedujoča se opravičuje. Sedaj pa uh, zadnji uh, govornik, uh, govornica gospa Daly. Mislim, da nihče tukaj ne pozna nikogar, ki bi podprl otroško delo, ampak to se vseeno nadaljuje. Uh, za božjo voljo. Včeraj smo uh, se dogovorili o um, prostotrgovinskem sporazumu za državo, kjer še vedno obstaja otroško delo. Zakaj se to dogaja? A mislite, da eh, starši ne marajo svojih otrok na Madagaskaru in jih nočejo pošiljati v šolo? Seveda jih imajo radi, le druge izbire nimajo. Uh, mi imamo podnebne spremembe eh, in multinacionalke iz evropskih držav se tam obnašajo, kot da ni nič narobe. To je pravzaprav zelo bedno. To je kot, da bi eh, za temi rezolucijami prosili eh, volka naj ne poje ovac. Kje je tukaj zavezujoča um, um, zakonodaja, ne potrebujemo krokodilih sos, potrebujemo ukrepanje in mere. Carin. Tako, sedaj pa dobi besedo komisarka, gospod Dali. Prosim pa vse ostale, da se pomirite, spoštujte komisijo, prosim, posedite se mirno. Gospa predsedujoča, poslanke in poslanci, v zadnjih mesecih smo bili priča hudim dokazom o izkoriščanju otrok eh, v sektorju služe na Madagaskarju. Ne moremo tega enostavno prezreti. Otroce, otroke silijo. Vidim, da je, da ima močno konkurenco. Kolegice in kolegi, ne vem, če sploh ste opazili, da je, eh, komisarka prenehala govoriti zaradi hrupa v dvorani. Bodite prosim bolj tiho. Please. Prosim, poslušajte ali ostanite zunaj in se posedite čim bolj potiho. Ne moremo tolerirati situacije, ko otroke silijo delati v nemogočih razmerah in jim ne omogočajo šolanja. Zaščititi jih moramo istočasno, pa se moramo lotiti osnovnih razlogov. 46 ton slude, eh, ki jih je 2018 izvozil Madagaskar, je več kot 21 eh, odstotkov bilo poslano na Kitajsko v, sklad, v osnovi glede na eh, informacije o dobavni verigi. Vendar pa večina oblasti na Madagaskorju, vključno z tistimi, ki so vključeni v razvojno pomoč, bo tukaj odigrala ključno vlogo. Evropska unija je že pozitivno ukrepala, da bi zmanjšala tveganje v dobavni vorigi eh, zaradi tako imenovanih konfliktnih mineralov, eh, kot so tantal eh, in zlato ter druge. Ta pravila bodo začela veljati naslednje leto. Opravičujem se, gospa komisarka, ampak prosim, kolegice in kolegi, usedite se čim bolj potiho, kaj ti komisarka govori. Hvala. Okay, Dobro, ne moremo samo gledati križem rok med tem, ko otroško delo, ki je samo po sebi zgrešen pojem, kot je rekel Robert Biedron, torej dokler se nadaljuje otroško delo v rudnikih za pridobivanje rud. Eh, mednarodna podjetja uporabljajo sludo in izdelke iz slude, eh, pri tem pa se ne ukvarjajo z problematičnimi pogoji in človekovimi ter otrokovimi pravicami. Tukaj ima Evropska unija zelo jasen pravila glede skrbnega pregleda. Ne le vlade, ampak tudi e, zasebniki tukaj morajo odigrati svojo vlogo. Novembra 2019 smo imeli poseben dogodek, ki je izpostavil problematiko otroškega dela v sektorju sljude. Eh, odločili smo se za ničelno toleranco za otroško delo. Rezolucijo smo so sprejeli eh, v eh, Združenih narodih o pre, prečitvi otroškega dela, kjer smo 2021 imenovali mednarodno leto za izkoreninjanje otroškega dela in pri tem se osredotočamo na dobavno verigo. Uporabljamo obstoječa pravila in predloge ter razmišljamo o opcijah, kako definirati eh, skrben pregled eh, skozi sama podjetja in celotno dobavno verigo glede na človekove pravice in eh, podnebne spremembe ter vplive na okolje enostavno ni praktično, da imamo različne državne obravnave in jasno je, kakšne prednosti bi lahko svetovna ureditev prinesla. Zagotovila bi pravno varnost za podjetja, pa istočasno tudi prinesla eh, velike možnosti za prehod na trajnostno gospodarstvo. Pri tem seveda ne upoštevamo vseh v dobavni verigi, ko gre za otroško delo. Še naprej bomo na tem delali v okviru razvojnih eh, projektov, eh, trgovinskih sporazumov in drugih oblik mednarodnega sodelovanja z Madagaskarjem, tako da se rotimo osnovnih razlogov, kot je socialna in gospodarska randljivost posameznikov, delavcev in njihovih eh, družin, ki pošiljajo otroke na delo. Hvala lepa, gospa komisarka. Razprava je končana. Za zaključek razprave je bilo podanih sedem predlogov resolucije, o katerih bomo sedaj glasovali. Hvala lepa. Dear colleagues, shall we start? Drage kolegice in kolegi, ali lahko začnemo? Predno začnemo z glasovanjem, imam obvestilo. Skupina Renew Europe je eh, odločila se glede sprememb o imenovanji Katalink Čeng nadomesti Nikola Dante na odboru za zunanje zadeve in Nikola Dante pa Katali Čeng v odboru eh, za industrijo, raziskave in razvoj. To eh, odločitev eh, začne veljati z tem obvestilom. Sedaj pa začnimo z glasovanjem. Is there a point of order? Ali imamo postopkovno vprašanje? Voorzitter, een eh, punt van orde. Eh, kunt u. Ja, eh, gospod predsedujoči. Ali bi lahko oprosili ustrezne službe, da nam ustrezne upeljejo filter na našo elektronsko pošto, ker dobivamo uh, stalno en eh, in isto elektronsko pošto. Res je smešno, da jih imamo po šesto na dan enakih sporočil, ker res omejuje naše delo. We took, we took notes. Uh... To bomo zabeležili in ustrezne službe bom o tem obvestil. Samo še dodatna informacija glede tega. Še vedno lahko postavite svoje eh, filtre v okviru aplikacije. So now we'll start Dobro, sedaj pa nadaljujemo oziroma začnemo z glasovanjem. Rezolucija o uh, Gvineji oziroma Gvineja uh, nasilje nad protestniki. Uh, glasujemo z dvigom rok, kdo je za, za rezolucijo proti. Vzdržani. Sprijeto. Glasujemo o rezoluciji o eh, delu otrok v rodnikih na Madagaskarju. Prvo glasujemo z eh, predlogom skupine ID. Za, z dvigom rok, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa skupna eh, resolucija šestih političnih skupin. Eh, predlogi sprememb ena in dva sta identična. Glasujemo poimensko. Po Izvolite. Has everybody voted? Uh, eh, en in sedem sta identična. Uh, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. It's adopted. Prijeto. S, uh, kon, uh, brezpredmetno, sedaj osmi amadma. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Potem pa preverimo elektronsko, kot hočete. Torej, osmi predlog spremembe preverimo elektronsko. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem pa Drugi predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Preverjamo elektronsko, to zahtevate? Lahko preverimo. Elektronsko bomo glasovali, izvolite. Konec glasovanja. Se opravičujem. Sprejeto. Deveti predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? In spet preverimo. Glasujemo. Izvolite, glasujte. Konec glasovanja sprejeta. Predlog spremembe številka 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? Brez glas preverjanja tokrat. Številka 3. Poimensko izvolite. Konec glasovanja. sprejeta. Četrti predlog spremembe spet poimensko izvolite. Konec glasovanja. Sprejeta. Sprejeli smo četrti predlog spremembe. So. Now we vote on amendment. No, sedaj uh, z dvigom rok, peti predlog spremembe, glasujemo. Ali kdo ima kaj postopkovnega? Uh, pri zadnjem glasovanju uh, naprava za glasovanje ni delala. Prosim, upoštevajte tudi moj glas. Excusez-moi. Oprostite. According to the rules of. Po pre, po našem poslovniku nič ne spreminja rezultatov glasovanja. Če je vaša, a je vaša naprava eh, delala eh, prej ali ni delala ali samo tokrat ni delala. Dobro, v redu, predsednik. Tak je pač poslovnik. Če vaša naprava ne funkcionira, če ne deluje, se, potem se poskusite usediti, usesti drugam peti predlog spremembe za dvigom rok. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Šesti predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj eh, glasujemo o rezoluciji kot celoti z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj nadaljujemo z poročilom Metola. Eh, eh, z eh, poimenskim glasovanjem o začasnem dogovoru. Torej, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeli. Sprejeli smo. Evropski parlament je s tem zaključil svoje prvo branje. Sedaj pa glasujemo o prednostnih nalogah EU za 64. zasedanje komisije OZN za položaj žensk. Sedaj imamo predlog eh, rezolucije skupine EKR. Zdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Potem imamo predlog rezolucij petih političnih skupin. Tretji je madma. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen sprejeta. Številka predloga ena v po dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani. Preverimo. Preverjamo elektronsko, izvolite glasujte. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprijeto. Prvi eh, odstavek, prva točka v originalno besedilo. Kdo je za? Eh, zaključimo to glasovanje. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Podstopkovno vprašanje. Sprijeto. Uh, Hočem le povedati, da pri poimenskem glasovanju smo samo preverjali, ampak narobe je bilo zapisano na zaslonu. Glasovali smo v prvem, ne pa v drugem. Mm -hmm. Preverili smo uh, v drugi del, to je bilo na zaslonu, če se prav spomnim. Uh, no, no, no, Dobro, nadaljujemo. Prvi uh, odstavek točka M, osnovno besedilo v dveh delih, prvi del glasujte zdaj poimensko. prvi odstavek točka M osnovnega originalnega besedila, prvi del, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, spet poimensko, izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto prvi odstavek, točka v originalno besedilo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi pa del za, proti, vzdržani, sprejet. Prvi odstavek, točka IX v treh delih. Prvo poimensko. Izvolite, glasujte. Konec. Sprejeto. Drugi del, spet poimensko, izvolite, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del, spet poimensko, izvolite, glasujte. konec glasovanja. Sprijeto. Prvi odstavek, eh, točka A, izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del, za, proti, vzdržani, sprijet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprijet. Sprijet. prvi odstavek, točka BB, izbirno besedilo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del po imensko glasovanje, izvolite, glasujte zdaj. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 1.jj poimensko. Izvolite. Konec glasovanja. Sprijeli smo ga. Predlog spremembe številka 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Vhodna izjava F. Eh, izbirno besedilo v dveh delih. Prvo, poimensko izvolite. konec glasovanja pri prvem delu sprejet. Drugi del, spet po imensko izvolite. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Uh, uvodna izjava k uh, prvih delih pr, uh, za proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del po imensko glasovanje. Izvolite. konec glasovanja. Eh, sprejeto. Eh, uvodna izjava ima z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. In sedaj, preden glasujemo dokončno o celotni resoluciji, naj vas spomnim, da svojih kartic ne odstranite iz naprav pred koncem glasovanja, sicer ne bo registriran vaš glas. Torej, glasujemo sedaj v celotni rezoluciji poemensko. Izvolite. Konec glasovanja. In sprejeli smo rezolucijo. Thank you, have a great weekend. najlepša hvala. Prosim vas, kolegice in kolegi, tisti, ki ne boste ostali pri obrazložitvi glasovanja, da tiho odidete iz dvorane, tako da bomo lahko nadaljevali z obrazložitvijo glasovanja. Hvala lepa. ne, <laughs> no, tady je to rozbitý nějaký. Tě, jo, to se nevypadá. Kolegice in kolegi, prosim, zapustite dvorano, če ne boste prisluhnili obrazložitvi glasovanja ali če ne boste razlagali glasu. Kaj ti motite nas, motite ostale. Na... Tako, sedaj pa prehajamo na obrazložitev glasovanja. Začenjamo s poročilom Mecola. Najprej dobi besedo. Kolegice in kolegi, prosim, tiho, tiho odidite iz dvorane. Hvala lepa. Najprej gospod Žonca, prosim, minuta. Hvala lepa predsedujoči, gospe in gospodje. Z velikim zadovoljstvom sem sprejel informacijo, da bo Frontex imel še en instrument za boj proti lažnim dokumentom. Poneverjanje dokumentov je zelo velik posel za tiste, ki poneverjajo. in s tem tudi veliko zaslužijo. To je velik posel. Zelo, zelo tvegano je za EU in za vse svet, če se ne zoprstavimo tem kriminalnim združbam in mrežam. Tisti, ki največ pridobijo, so seveda tisti, ki kaj skrivajo, izkoriščajo javni red in tale instrument bo zelo dober za boj proti temu. Veseli me, da je Frontex sedaj opremljen s tem. Prav tako pa bomo lahko sedaj sistematično sledili tem ponaredkom. Hvala lepa. Naslednji je gospod Bružinski, minuta. Gospod Brzezinski, minuta, prosim. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, seveda sem glasoval za te rešitve, ki dovoljujejo boj proti kriminalcem, kar se tiče lažnih dokumentov. Mejna straža, službe, ki so povezane s tem v različnih državah, nacionalnih, se lahko učinkovito borijo s temi zločini, morajo sodelovati. In tukaj moramo jasno povedati, da Frontex, pa tudi posamezne službe držav članic, ki so odgovorne za varnost spletnih dokumentov, morajo biti korak pred kriminalci. Zato pozivamo komisijo, da bi kar se da hitro izvedli to zakonodajo, da bi ta instrument dali na voljo državam članicam, da bi še bolj učinkovito se lahko borili proti temu tipu kriminalnih združb. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa predlogi resolucije prenosne naloge EU za 64. zasedanje komisije OZN za položaj žensk. Najprej gospod Rajl, prosim. Predsedujoči kolegice in kolegi, glasoval sem proti tej resoluciji. Seveda smo za pravice žensk, moramo jih podpreti, ampak tukaj se zahteva nesmisel. Naprimer, spolna vzgoja v otroštvu, da bi podprli njihovo iskanje spolne identitete, to je zame bolno. Drugačne težave imamo v Nemčiji, naprimer, vsak tretji dan umorijo žensko, Od 2013 je število naraslo. Od 2014 je nasilje v gospodinstvih veliko večje. 2018 jih je bilo že več kot 12 tisoč takih primerov. In storilci so večinoma migranti, ne samo storilci so migranti, večinoma so že tudi žrtve migranti iz svojega mesta. Jasno, imam podatke. 70 odstotkov tistih, ki iščejo pomoč, so migranti. In to so prave težave, na prave težave je potrebno opozoriti. Hvala. Jaron, Hvala lepa, gospa Žohon. Hvala lepa, predsedoči kolegice in kolegi. Tukaj gre za resolucijo o 64. zasedanju komisije OZN za položaj žensk. V tem besedilu ne najdemo nič o mladih ženskah, ki jih ubijajo. 16-letnice, ki je imela težave. Salomin, to ni v Iraku, to ni v Afganistanu, to ni v Kolumbiji, to ni v Bronxu. Salomin je v Evropi. Salomin je v Franciji, tukaj. Vsak dan imamo zelo veliko spolnih zločinov v Franciji in poznamo to nasilje in umore. Sedaj bo z N se spopadla s temi tudi EU. Kaj bo to pomenilo? Bomo imeli sedaj nove podatke na tem področju? Vedno znova imamo neke imaginarne žrtve, ampak sedaj se v bistvu s tem ne ukvarjamo na pravi način. Glasovala sem proti temu besedilu. Tomak, Hvala lepa, gospa Tomac, minuta. Hvala lepa mislim, da je ključno, da še naprej se zapostavljamo vsakešni diskriminaciji na podlagi spolov. Ženske je potrebno zaščititi. Še vedno imamo ženske v Evropi na zelo revnih področjih, ki se soočajo z diskriminacijo vsakodnevno. Nimajo dostopa do financ, nimajo sredstev tudi ni ustreznih pokojninskih sistemov. Potrebno je torej zagotoviti boljšo predstavnictvo za ženske in se zazemam tudi za to, da se borimo proti nasilju nad ženskami. Samo z zelo visokimi standardi pa se lahko borimo proti tej bolezni. Hvala lepa, gospa Šajbi, minuta. Hvala lepa, kolegice in kolegi že drugič glasujemo o resoluciji enakosti med spoloma. Prejšnji mesec je šlo za enako zaslužko med moškimi in ženskami, danes pa govorimo o prednostnih nalogah za 64. zasedanje komisije OZN e za položaj žensk, stališče Evropske unije. In še enkrat, še enkrat v tem besedilu, ki smo ga z veliko večino podprli, še enkrat berem v tem besedilu, da je rešitev za odpravo neenakosti med moškimi in ženskami ta, da zvišamo pokojnine za ženske in da razvijamo nekatere redbene sisteme pokojnine ali razvijemo vdovske pokojnine. Francoski kolegi iz Renew, iz La Republika Marš so glasovali za to. In tukaj je seveda nekaj hinavščine. Glasovali so za to resolucijo, istočasno pa v Franciji vlada, ki jo predstavlja Emmanuel, Emmanuel Macron, omejuje dostop do teh udovskih pokojnin. To bi resnično omogočilo enakost med moškimi in ženskami. Hvala lepa. Is... In še zadnji govornik, gospod Olekas, minuta. Hvala lepa enakost med spoloma ni samo eno temeljnih načel naše družbe, to je tudi zelo potreben element za boj proti revščini in za zagotovitev blagostanja. Biti moramo bolj dejavni na tem področju, še prav posebno v boju proti različnim tipom diskriminacije. Potrebni, potrebno je biti bolj dejaven pri zmanjševanju razlik med pokojninami in plačami med moškimi in ženskami. Prav tako moramo opogumljati, da bi več žensk se izobraževalo, še pa posebno na tistih področjih, kjer je žensk na področju izobraževanja malo. Prav tako se moramo boriti proti trgovini ženskami, spolnemu izkoriščanju žensk, prisilnim porokam, spolnemu pohabljanju in končati moramo s tem, da so ženske uporabljene zaščit med spori. Hvala lepa, zaključujemo zasedanje, prekinjamo do 15. ure. Hvala. pa ni predsedajci. Gospa predsedujoča. Dobro dan, kolegice in kolegi. Nadaljujemo zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in besedila, ki so bila sprejeta, so na voljo. Ima kdo kakšno pripombo? Ne, potem je zapisnik sprejet. Sedaj imamo varnost v cestnem prometu, izjavo komisije lahko prosite za postopek HDA in modri karton, tako prek elektronskega sistema kot standardnim javljanjem. Navodila so na voljo ob hodu v dvorano. Tako, začenjamo razpravo. Besedo pa dobi takoj komisija. Komisarka Valea, beseda je vaša, prosim. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Dobar dan drage poslanke, dragi poslanci, dragi kolegi. Hvala lepa, da ste dali na dnevni red tako pomembno temo za vas in za me, kot za komisarko za promet. Še prav posebno, ker mi dajete priložnost, da predno odpotujemo v Stokholm 20. februarja, delim svoje mnenje z vami. 19. pravi gospa Valjan. To bo tretja konferenca o varnosti v cestnem prometu. Naša dožnost je, da storimo vse, kar je v naši moči, da zaščitimo državljane EU. 25 tisoč ljudi, ki izgubijo življenja na evropskih cestah in 135 tisoč ranjenih, hudo ranjenih, to so številke, ki so nespremljive za nas. Seveda moramo storiti več, kar se tiče podpore in ukrepov. Varnost v cestnem prometu bo zato prednostna naloga v mojem mandatu, z vašo pomočjo pa lahko to postane prednostna naloga za celotno unijo. Ne pozabimo, da je Evropa že precej napredovala v varnosti v cestnem prometu v zadnjem desetletju. Smo najvarnejša regija na svetu in imamo veliko izkušenj in dobrih praks, ki jih lahko delimo. To je priložnost za pravo evropsko vodstvo. Globalno umre milijon 350 tisoč ljudi na cestah vsako leto. Cestne nesreče umorijo največ mladih ljudi globalno. Globalni cilj, da bi za 50 odstotkov zmanjšali žrtve, to je del trajnostnih ciljev tisočletja, se bo iztekel letos. In ta cilj ni bil in ne bo dosežen. To pa ne sme pomeniti, da bomo zniževali ambicije. Evropa mora biti vodilna pri podpori ambicioznega globalnega cilja za zniževanje smrtnih žrtev. In to bom zelo jasno povedala v Stokholmu. Švedski minister za infrastrukturo bo v Stokholmu predstavil tako imenovano izjavo iz Stokholma, ki poziva k novemu globalnemu cilju. Podpiram to izjavo in upam, da bo sprejeta tako kot načrtovano. Naslednji korak bo resolucija na Generalni skupščini Združenih narodov. Komisija tudi podpira proces, ki vodi do te resolucije, tudi prek naših pisarn v New Yorku in Ženevi. In končno, kaj šteje? Rezultati. V Evropi imamo sistem varnega pristopa, to je celovit sistem, gre za sodelovanje, dobro upravljanje in deljena odgovornost. Govorimo pa o vseh področjih, o infrastrukturi, vozilih, obnašanju in oskrbi po nesreči. Človeške napake se bodo dogajale, to sprejemamo. Želimo pa to kompenzirati. Vozniki in drugi udeleženci cestnega prometa bodo še naprej delali napake, kot tudi druge, ker je motiti se človeško. Alkohol in druge povečujeta tveganja, ampak noben uporabnik. No in odreženje čestnega prometa si ne zasluži zaradi pak umreti. Ta naš novi celovit cilj so ministri soglasno sprejeli, da bi hm, drastično znižali smrtne žrtve in tudi prvič hudo poškodovane. In sedaj imamo že akcijski načrt. Prvi konkretni ukrepi so že bili sprejeti lani. Smo zahvaljujoč odročni podpori Evropskega parlamenta, okrepili pravila EU, tako kar se tiče upravljanja z varno infrastrukturo, kot tudi varnost vozil. Še naprej bomo promovirali ambiciozno zakonodajo v tem mandatu in veselim se razprave z vami o podrobnostih v prihodnje. Medtem pa delujemo partnersko, tak je naš pristop k varnosti kot so zakonodajalci, ste dobro opremljeni, da komisijo, države članice, industrijo, nevladne organizacije potisnete v bolj ambiciozno smer, da bomo tudi ambiciozni pri ukrepanju v naših volilnih okrajih. Če gledamo naprej, jasno je, da se mobilnost drastično spreminja, podnebne spremembe zahtevajo, da znižujemo emisije, digitalizacija pa odpira nove priložnosti za bolj čisto, varnejšo, enostavnejšo mobilnost. Prav tako pa se spreminjajo stvari na področju varnosti v cestnem prometu. Gledati si moramo, kaj pomeni nov razvoj v mestih za najranljivejše skupine prebivalstva v prometu. Prav tako moramo razmisliti tudi o avtonomnih vozilih. Biti moramo vodilni pri spremembah in spremembe ne smejo ovirati naše vizije po nič žrtvah. Veselim se izmenjave z vami danes popovdne in resnično cenim dejstvo, da ste to dali na dnevni red. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospa komisarka. Tako, sedaj pa v imenu političnih skupin, najprej v imenu ELS, dve minuti, gospa Tun. Prosim, beseda je vaša. Uh, Hvala lepa, danes sem odprla časopis in tole sem prebrala v krepkem tisku. V prvih 40 dneh letošnjega leta je bilo ubitih 100 pešcev na polskih cestah, 60 odstotkov teh smrtnih nesreč se je zgodilo na prehodih za pešce. Draga komisarka, dragi kolegi, tudi sama sem zadovoljna, da smo to točko dali na dnevni red za danes. Kaj ti varnost v cestnem prometu pomeni boj na življenje in smrt, to besedno. In razmere na evropskih cestah so dramatične. Lani je Evropska unija sprejela najbolj napredne zahteve za samovzeča vozila. Spomnili se boste, to bo stopilo veljavo julija 2022 in smrtne žrtve se bodo znatno zmanjšale na cestah. Veliko ljudi pa pravi, da celo najboljše tehnične rešitve ne bodo izboljšale razmer na cestah, če bodo uporabniki se uporabljali na neodgovoren način. EU mora izobraževati. To veliko krat slišim. Ampak institucije EU žal nimajo pristojnosti na področju izobraževanja radijskih televizijskih programov, organizacije vozniških tečajev in tako dalje. Komisarka, drage kolegice in kolegi, sodelovati moramo z državami članicami in to veliko bolj tesno, da bi dosegli znatno znižanje žrtev na cestah. Da, komisarka, naš cilj je, da dosežemo cilj nič. In pripravili bomo podroben načrt, kako bi to dosegli kar se da hitro. Imamo pozitivne primere iz mest, kot so London, Helsinki, Oslo. Uspelo jim je znižati, celo izkoreniniti smrtne žrtve v nesrečah na cesti. Uporabimo te primere in uspešno. Veliko uspeha za vse nas. Hvala lepa. V imenu skupine socialistov in demokratov, tri minute in pol za gospoda Danielsona, prosim. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Hvala lepa tudi komisarki Valean za uvodne besede. 500 ljudi umre vsako leto na evropskih cestah to sta dve letali, ki sta moglavita v Evropi vsako, vsak teden. To je bilo popolnoma nespremljivo. Seveda pa so tudi številke na cestah nespremljive. Globalno pa govorimo še o hujših številkah, 6000, ki umrejo vsako leto. Večinoma otroci in mladi, pa tudi največ ljudi umre v državah v razvoju. Znižujemo smrtne žrtve in številke hudoranjenih, ampak številke so še vedno previsoke. Zato moramo dati varnost v cestnem prometu visoko na dnevni red. Pomembno je, da v EU nadaljujemo z našim pristopom vizija nič. To je predlagala komisija in gospa Valjan je dejala, da bo to še vedno prednostna naloga. Moramo pa prispevati tudi k trajnostnim ciljem ZN, če želimo doseči globalne cilje. Če želimo doseči napredek hitreje, moramo biti hitrejši. Prav tako moramo prepoloviti smrtne žrtve na cestah. To bi bilo dobro. Zelo sem vesel, da, so, da je moj kolega, minister za infrastrukturo na švedskem, tisti, ki bo gostil konferenco v Stokholmu naslednji teden. Za vse moramo izboljšati varnost v prometu, za potnike, pa tudi za pešce, za vse, ki uporabljajo ceste, tudi gradbene delavce kot je komisarka dejala, se veliko nesreč lahko prepreči. Zagotoviti moramo, da bomo bolj upoštevali nedolžne udeležence v prometu. Vsi morajo biti varni, ko hodijo ali kolesarijo iz službe ali šole. Če bomo imeli boljšo infrastrukturo, boljšo analizo, omejitev hitrosti, bo to pomenilo tudi varnejše ceste. Meni pa bomo tudi manj emisij in to nam bo pomagalo pri dosegi podnebnih ciljev prek varnosti v cestnem prometu. Pri financiranju infrastrukture moramo vedno zajemati tudi varnost v cestnem prometu. Povišati moramo zahteve za varnost, zagotoviti moramo, da bomo imeli ostrezne teste na vozilih, ki bodo prilagojeni za varnost. Ta zadnja točka je izjemno pomembna. Kljub temu, da polovica svetovnega prebivalstva predstavljajo ženske, študija kaže, da so ženske bolj ogrožene, 70-odstotno več možnosti je, da bodo poškodovane kot moški. Samo zato, ker ne uporabljamo lutk pri nesrečah, ki bile prilagojene za ženske, sedaj so na voljo, ampak moramo zagotoviti, da jih bodo uporabili. Zagotovimo torej, da bomo skupaj začeli uporabljati nove lutke za nesreče, da bo za vse skupine prebivalstva enako varno sodelovati v prometu, moške in ženske. Tudi enakost je pomembna v prometu. Upam, da bo ta razprava danes poslala signal za konferenco naslednji teden v Stokholmu. Globalno moramo sodelovati pri dosegi ciljev in reševanju življenj. Za zaključek naj povem, da, sem, da je med mojim govorom tukaj devet ljudi umrlo v prometnih nesrečah. To je preveč. Tako da začnimo sedaj delati, da bi to ustavili. Hvala. Hvala v imenu skupine Renew Europe, gospod Flego. Izvolite. Hvala, gospod podpredsedujoča, spoštovana komisarka, vsak dan na evropskih eh, cestah umre okrog 200 ljudi. Večina jih je, nas je nažalost v svojem življenju že kdaj izgubila koga bližnjega eh, zaradi eh, varnosti ali nevarnosti v cestnem prometu in vsak dan smo v strahu zase in za svoje družinske člane v prometu. Istočasno se pa zavedamo nepotrebnosti vseh teh smrti in vemo, da se njihovo številko lahko zmanjša ali celo popolnoma ustavi. V Po svetovnih podatkih na leto 1,35 milijonov ljudi umre na evropskih cestah in eh, ponavadi so žrtve mladi med eh, pe, eh, do 29. leta. Eh, 25 eh, eh, eh, tisoč ljudi je umrlo na evropskih cestah samo lani. To je neverjetna visoka cena mobilnosti. Dolgoročni cilj Evrope je nič a, stopnja ali pa polovica a, žrtov. A, bi morala biti manj v obdobju od leta 2010 do 2020. Nažalost, očitno to ne bo doseženo. Ti so cilji bili postavljeni previsoko, niso bili realni in izvedljivi. Države, kjer je varnost eh, v prometu najmanjša, so eh, Romunija, Bolgarija in Hrvaška. To so istočasno države, kjer je dvakrat več eh, žrtov v prometu kot v evropskem povprečju povprečju. To pa ne zaradi tega, ker tam ljudje vozijo slabše kot eh, norveški ali nizozemski vozniki. Bistvo je, da ljudje v Romuniji in Bolgariji, pa seveda tudi na Hrvaškem, imajo veliko slabši vozni park, slabše ceste in nažalost to vodi v smrtne posledice. Spoštovana komisarka, revolucije v varnosti v cestnem prometu ne bo brez eh, revolucionarnih napredka v tehnologijah, ki se bo uporabljal v prometu in uh, brez uh, izboljšav cestne infrastrukture. Tehnologija se izboljšuje vsak dan in odvisno je samo od nas, kdaj bomo to tehnologijo, ki je na voljo, začeli uporabiti, uporabljati. Nove uh, tehnologije, kot je. Um, skupna vožnja eh, in podobno, eh, so že na voljo in istočasno bomo na ta način zmanjšali tudi eh, izpuste škodljivih plinov iz prometa. Nova avtomatizacija in robotika lahko v premotu drastično zmanjšajo človeško napako, ki povzroča čez 90 odstotkov vseh nesreč v prometu če bomo res dosegli nič, eh, smrtnih žrtov o obdobju 2021-2030, potem moramo vzpostaviti sistem, ki bo segal čez celotno Evropsko unijo. Vse države eh, morajo izboljšati svojo infrastrukturo, tako da se zmanjša resnost eh, nesreče, če se ta eh, vendarle zgodi. Istočasno pa moramo zmanjšati trošarine in davke na avtomobile, e, ki je, je najmanjše tveganje e, za e, nesrečo. Ne pozabimo pa na naše državljane, na njih na žalost prevečkrat pozabljamo. Mogoče to ni tako um, zanimivo kot uporaba novih tehnologij in sprememba infrastrukture, je pa enako pomembno, kajti večina mladih se danes eh, v cestnem prometu izpostavlja nevarnosti, ker niso izobraženi. Eh, spoštovana komisarka, danes eh, nismo več pripravljeni tolerirati nobene žrtve v zračnem prometu. Prosim, da v vašem mandatu zagotovite enako ničelno toleranco v cestnem prometu. Hvala. Hvala. V imenu zelenih dobi besedo gospa Mec za dve minuti in pol. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovana gospa komisarka, v Evropski uniji vsak teden 500 ljudi umre na cestah. To sta, dva, to sta dve polni letali, ki bi strmoglavili. Nikoli ne bi sprejeli toliko smrti v letalskem prometu. Zakaj to sprejemamo v cestnem prometu? letno cestne nesreče stanejo 280 milijonov evrov. K temu lahko dodamo še socialne in človeške tragedije. Zato pozdravljam zaveze Evropske komisije, ki se je zavezala, da bo razpolovila število smrtnih žrtev na cesti. To je umestni cilj za dosego cilja nič žrtev do leta 2050. Za tehnološkim napredkom in umetno inteligenco bi lahko močno izboljšali varnost na cestah. 94 odstotkov nesreč je posledica človeške napake. Avtomatizirani cestni sektor pa bi lahko prinesel nove izzive, ki se jih bo prav tako treba lotiti. Recimo, potrebovali bomo novo infrastrukturo za avtomatske avtomobile, zastaviti bo treba etične okvire za varstvo podatkov, eh, ostajajo problemi z nasneževanjem zraka in tako naprej. Prav tako pa bi lahko za avtomatiziranim eh, prometom uh, ogrozili kolesarje ali pa pešce, ki tako ali tako predstavljajo tretjino dosedanjih žrtev. Zato, da bi okrepili varnost in zmanjšali število smrti, bi potrebovali novo infrastrukturo, kjer bi v središče postavili pešce in kolesarje. Potrebujemo trajn, trajnostno strategijo. Gospa komisarka, povedali ste, da strategijo imate, sedaj potrebujete še ukrepe. Upam, da boste zvesti svojim besedam in da bo varnost v prometu velika prednostna naloga za vas v prihajajočih letih. Hvala v imenu skupine EKR gospod Zlatovski za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovana komisarka. Kolesarji, pešci in njihova varnost v cestnem prometu je velik izziv. Če si ogledamo statistiko lahko ugotovimo, da je varnost na cesti tudi geografsko pogojena. Najmanj razvite države se najslabše odrežejo. 54 odstotkov nesreč se zgodi na cestah v, pod, na podeželju. In to je argument za nadaljni razvoj kohezijske politike. Treba je investirati v infrastrukturo. Um, prav tako je treba poskrbeti za uporabo napredne tehnologije v cestnem prometu. Nadaljni korak bodo verjetno avtomatizirani avtomobili, ampak to je nekaj, kar je zaenkrat še prihodnost. V tem trenutku moramo spodbujati odgovornost voznikov, predvsem mladih voznikov. Tudi zavarovalnice bi se morale vključiti v ta prizadevanja. Upam, da bomo uspeli uresničiti tako imenovano vizijo nič do leta 2050, da torej takrat ne bomo imeli več niti ene smrtne žrtve na cestah. Hvala v imenu GUE NGL, da bi besedo gospa Kontotura. Hvala. Smo eh, v izrednih razmerah, vedno znova moramo povdarjati to, da je zagotavljanje varnosti na cestah naša prednostna naloga. 500 ljudi umre vsak teden na cestah, čeprav imamo največjo cestno varnost. Um, to pomeni, to je enako, kot če bi izumrli vsi prebivalci majhne vasi vsako leto. In zdi se, da ne javnost, eh, ne mediji ne želijo ukrepati. Morda pa bi morali ukrepati tukaj. Seveda ne moremo odpraviti vseh človeških napak, lahko pa bi si prizadevali vse zato, da ne bo več eh, smrtnih žrtev. Treba se premakniti od besed k dejanjem. Druge politične skupine slišim Eh, ko pravijo, da si želijo ambicioznih politik, ampak zakaj ne podpirajo naše pobude za resolucijo za tretjo globalno ministersko konferenco v Štokholmu? Tukaj bi lahko dosegli veliko. In na ta način bi tudi dokazali, da resno jemljemo to vprašanje. Evropski parlament bi moral biti vodilni pri varnosti na cestah. In zato pozivam druge politične skupine naj spremenijo svoje stališče in da naj podprejo sprejem resolucije za specifičnimi predlogi, ki so namenjeni zmanjšanju števila smrtnih žrtev in pa žrtev z, hu z hudimi poškodbami do leta. Um, 2050 naš končni cilj je nič smrtnih žrtev na cesti. Prav tako moramo zmanjšati razlike med državami članicami. V Grčiji obstaja še veliko prostora za izboljšave. Upoštevati moramo tudi novo tehnologijo v avtomobilski industriji. Treba je posodobiti stare avtomobile in eh, pripraviti ustrezno, ustrezni zakonodajni okvir za avtomobile z avtomatiziranimi sistemi vožnje. Treba je sprejeti tudi čezmejne ukrepe. Komisarka Valen je že dvakrat v odboru Tran povdarila, da si bo prizadevala za to, da bi evropske ceste postale varnejše in zato se ji toplo zahvaljujem. Tukaj v parlamentu pa moramo jasno povedati, kaj so naše prednostne naloge, sodelovati moramo z komisijo in pa z državami članicami, zato da bomo lahko postavili temelje za ambiciozno strategijo in zakonodajni okvir, ki bo razpolovil eh, število smrtnih žrtev na naših cestah do leta 2030. Hvala. Gospod Lučen je naslednji. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa, gospa komisarka, za vašo izjavo. Strategija, ki smo jo sprejeli lani junija, bi naj razpolovila smrtne žrtve in hudo poškodovane na cestah Evropi. To je čudovit cilj, vsi poznamo koga, ki je izgubil koga na nesreči na cestah. Da bi dosegli ta cilj, pa moramo spet kar nekaj ukrepov. Evropska komisija, in to pozdravljam, predvidu, predvideva revizijo cestnega zakonika, prav, pa tudi, prav tako pa tudi sistema točk in sistema odzema vozniškega dovoljenja. Potem pa, seveda, se mi zdi, da je potrebno se boriti tudi proti alkoholu in drogam in to se bo storilo in to se mi zdi dobro. Tako bi lahko dosegli naš cilj konkretnih ukrepov za izboljšanje razmer na cestah v Evropi. Če pa pogledamo zadnja leta, vidimo neko stagnacijo, kar se tiče številk glede varnosti. To je obžalovanja vredno po izboljšavi, ki smo imeli kar nekaj let, je sedaj na vrsti stagnacija. In to se ne sme nadaljevati. Tudi zato, ker imamo zelo ambiciozen cilj, kar se tiče zniževanja mrtvih in ranjenih. Iti moramo dlje pri dobrih praksah v državah članicah. Skupaj bi si morali zastaviti dobro vprašanje. Seveda, infrastruktura, vozila niso posod enaka po državah članicah, prav tako pa moramo v določenih državah članicah izvajati določene ukrepe za izboljšanje realnosti na področju varnosti. Preveč razkoraka je, kar se tiče varnosti po državah članicah, resnično upam, gospa komisarka, da bomo trdo delali, da bomo znižali te številke in da bomo pripravili priporočila po državah članicah za najboljše prakse, da jih bomo uporabili posod in da bomo izboljšali varnost cestnem premetu posod po Evropi. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospa Maldonado Lopes za dve minuti in pol. Hvala lepa, hvala gospa predsedujoča, hvala gospa komisarka, da tukaj razpravljamo o zadevi, ki je izredno pomembna. Večkrat razpravljamo o temah, kot je varnost, to je seveda zelo pomembna tema v vsakodnevnem življenju državljanov. Kako je povedala komisarka, 500 uh, eh, ljudi umre na cestah vsak teden. V Španiji je večina nesreč posledica človeške napake in zato bi na to morali osredotočiti naša prizadevanja. Parlament, svet in pa komisija. Združiti moramo naše moči v institucijah in pa v državah. Nove tehnologije bi pri tem lahko igrale ključno vlogo. Upoštevati moramo dejstva, da že obstajajo modeli avtomatiziranih avtomobilov. Uh, videli smo, da je človeški faktor bistvenega pomena pri cestnih nesrečah in zato moramo poskrbeti za to, da bi z novimi tehnologijami ali pa umetno inteligenco omejili pogostost človeških napak. Eh, prav tako si moramo prizadevati eh, za boljšo infrastrukturo. Tudi na ta način bomo znižali število eh, žrtev. Prav tako pa je treba poskrbeti za pravno gotovost. Investirati je treba v relevantne tehnologije in pa izobraževati državljane na področju varstva na cesti. Mislim, da nam lahko tudi proces digitalizacije pomaga pri tem. Hvala lepa. Naslednje je na vrsti gospod Džambac, ki za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes je v dvorani več ljudi kot pa navadi. Čestitke za to. Gospa komisarka, o tem lahko govorim na podlagi lastnih izkušenj. Za nekatere ljudi ta tema zveni čudno. Namreč, ko gre za cestno varnost, ne gre samo za uporabo varnostnega pasa ali pa prepovedi uporabe mobilnega telefona med vožnjo cestna varnost je odgovornost voznikov in drugih uh, udeležencev v prometu. V moji državi, Bolgariji, je 682 ljudi umrlo v nesrečah lani. To so smrtne žrtve moja država je izgubila več ljudi v nesrečah na cesti, kot pa jih je umrlo v, v državah, kjer divjajo konflikti. Zato je vprašanje cestne varnosti tako pomembne. To je veliko bolj pomembno kot ukrivljenost kumaric ali pa sestavine gnojil. Mislim, da bi morali uskladiti cestne znake, prometne znake, lahko pa bi sprejeli tudi drugačne ukrepe. Gospa Valjan, veliko dela nas čaka. Vi ste pristojni za številna izmed teh področji. Naj omenim še nelogično idejo, da se morajo tovornjaki vrniti v države registracije. Pred nekaj tedni sem slišal tudi nekaj o tem, da cestni da tesne vožnje niso prilagojene ženskam. Dajte no, mislim, da ženske niso ne slabše, ne boljše voznice. Potrebujemo preprosto bolj stroga pravila za vse. Gospod Čambacki, ali sprejmete modri karton, gospod Tun, izvolite. Zanima me, Kdaj ste na zadnje razpravljali v Evropskem parlamentu o okrivljenosti kumaric in podobnih vprašanjih? Jaz sem tukaj že 11 let in nikoli nisem naletela na takšno razpravo, zato me zanima, ali je to kakšna uh, posebnost IKR. E Morda vi razpravljate o tem. Izvolite, gospod Čambacki. 30 sekund imate. Napomnim, da je v minulem mandatu. Spoštovana kolegica, ne vas spomnim na to, da smo v prejšnjem mandatu v parlamentu glasovali o sestavinah omak, eh, ki se uporabljajo eh, v eh, um, turških dönerih. To je podobno absurdna razprava kot eh, ukrivljenost kumaric, ampak kakorkoli, to nima nič opraviti za današnjo razpravo. Hvala lepa. Gospa Lukačevska je naslednja. Hvala lepa. Varnost v prometu je pomembna tema. 200 milijonov evropejcev ima vozniško delovanje. Eh, večina ljudi tudi uporablja javni prevoz. V zadnjih 20 letih V zadnjih dveh desetletjih se je intenzivnost prometa na evropskih cestah eh, potrojila. Tudi infrastruktura je bila posodobljena, ampak še vedno imamo veliko žrtev. to ima zelo tragično finančno in človeško dimenzijo. Zato sem vesela, da sedaj varnost na cestah spada med prednostne naloge Evropske komisije. Tukaj računam na močen angažma komisarke Valean. Pripričana sem, da boste tukaj izpolnili svoje zaveze. Ehm, mislim, da bi morali veliko pozornosti posvetiti tudi uporabi novih tehnologij v cestnem prometu. Veliko smo pred nekaj desetletji dosegli z varnostnimi pasovi, sedaj pa bi lahko podoben učinek dosegli tudi z novimi tehnologijami. Nekateri kolegi so povdarili, da se v revnejših državah z slabšo infrastrukturo zgodi več eh, nesreč. Upam, da bomo za to vsega tem državam namenili tudi več finančne podpore. Potem, nekdo je omenil tudi izobraževanje. To je zelo pomembno. Brez osveščanja, brez izobraževanja o tem, da da nekdo po uživanju alkohola ali drog ne more sesti eh, za volan, um, nam ne bodo koristile tudi ne najboljše resolucije. Tako da upam, da bomo kot parlament izpolnili svoje zaveze.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 resno mora ukvarjati za varnostno v cestnem prometu, veliko mora postoriti za kakovost infrastrukture, za to, da prepreči smrtne nesreče in seveda obstajajo tudi veliki stroški, ki so s tem povezani. Ker nekaj napredka je bilo narejenega, ampak še veliko moramo narediti na tem področju. To je eh, jasno da je situacija v različnih eh, državah različna in največ nesreč se zgodi v državah na vzhodu, v nekdanjih komunističnih državah, ki imajo slabšo infrastrukturo. In zato vas pozivam kot komisijo, da tukaj ne vrčujete, da prispevate, da bi se ta infrastruktura izboljšala, da zagotovite sredstva za avtoceste, za izboljšanje kakovosti cestišč in podobno. In te um, je treba razporejati tudi glede na pojavnost nesreč. Veliko uspeha vam pri tem želim, gospa komisarka. Najlepše hvala. In sedaj bi dala besedo komisarki Valean. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci. Hvaležna sem vam za vaše zanimanje in komentarje za to temo. Ko sem že rekla na začetku, le za skupnim delom in le z dovolj pritiska na vse deležnike, od katerih je odvisna varnost v cestnem prometu, bomo dosegli realne rezultate. Omenili ste cilje. Eh, cilje bodo letos potekli, kot sem omenila. Tudi sama in nismo jih uspeli doseči. Vendar, če imamo cilj, eh, to je samo po sebi pomemben inštrument in posebno orodje za oblikovanje politik in za vključevanje v dialog z eh, zainteresiranimi deležniki, pa tudi zato, da imamo konkretno vizijo prihodnosti. Zato uh, sem zato, da obdržimo jasne cilje, po katerih se moramo ravnati v našem ravnanju in se na nje vedno zanašati. Vsi ste omenjali številke in jaz sem omenjala na začetku številke. In rekla sem, želim ponoviti, da nobena številka ni spremljiva, če gre za smrtne žrtve. In tudi ni spremljivo, da se kar navadimo poslušati te številke, koliko ljudi je na cestah umrlo. Zato uh, moramo to spremeniti. Mnogi ste omenili ranljivost pešcev, pa tudi drugih ogroženih eh, skupin v prometu. Ko govorimo o varnosti, Eh, so državljani srčika našega ukrepanja, to je jasno. In imamo različne kategorije ranljivih uporabnikov cest, med njimi so tudi pešci. Ne pozabimo na eh, bicikliste, motoriste, ki so ravno tako zelo izpostavljeni tveganju zlasti v mestnih področjih. Uh, V mobilnostnem svežnju uh, obstajajo možnosti za izboljšanje varnosti znotraj mest. Vse kategorije pa je treba povezati in z razvojem tehnologije in uvajanjem novih načinov mobilnosti v mestu se ta tveganja povečujejo. Zato moramo že zgodaj oblikovati politike, ki bodo upoštevale vse te kategorije na enem mestu. Če že govorimo o tem, moram omeniti tudi še nekaj drugega. Eh, mnogi ste namreč omenili tehnologijo in digitalizacijo, ki nam lahko pomagata v izboljšanju varnosti v cestnem prometu. Ampak eh, počasi prihaja obdobje um, vozil brez voznikov in umetne inteligence. To pa so po drugi strani izzivi, ki se povezujejo z infrastrukturo. Vse to bo moralo živeti v sožitju z tradicionalnimi uporabniki cest in to je gotovo novo tveganje v cestnem prometu. Te, prometu tega zornega kota ne smemo pozabiti. Sem zelo za to, da imamo pristop varnega sistema, to je nek sistemski pristop za uh, izboljšanje varnosti na cestah. Mnogi ste omenili uh, spremembo v sistemu uh, izdajanja bozniških dovoljenj, drugi ste omenjali hitrost, ki je gotovo ena uh, eden najpomembnejših elementov. Eh, ocena še ena številka, IDSS pravi oziroma ocenjuje, da le Eh, zmanjšanje hitrosti, poprečne hitrosti za en kilometr na leto, bi že eh, zmanjšalo eh, število srtnih žrtov na letni ravni za 2000. To je samo po sebi velik faktor, ta hitrost in zato jo analiziramo in kako lahko sodelujemo z državami članicami, razmišljamo, da bi, na, da bi naredili nekaj na področju hitrosti. Leta uh, eh, 2017 smo imeli deklaracijo iz Valete, kjer smo se zauzemali za zmanjšanje hitrostnih omejitev na ministerski ravni. Treba bo pogledati, dokam smo prišli v posameznih državah članicah. Po posameznih državah so analize že pripravljene in pri, pozivam vas, da si jih ogledate. Eh, tudi v okviru eh, letnega statističnega poročila, ki bo objavljeno aprila. Naj še dodam, da po štokholmski konferenci eh, bom verjetno že naslednji dan gostovala na odboru Tran, tako da vam lahko poročam, kaj smo se dogovorili v Štokholmu in kako bomo naprej okrepali skupaj z vami v Eh, prihodnosti, da izboljšamo varnost v cestnem prometu v Evropi in upam, da bomo vodilni tudi za druge eh, celine, za Azijo, za Afriko imamo programe, torej upam, da lahko tudi globalno prispevamo k zmanjšanju smrtnih žrtev in hudič poškodb na cestah. Hvala za vašo pozornost. Ostajam vam na voljo na to temo ali katero koli drugo, o kateri boste želeli razpravljati v prihodnje. Najlepše hvala. Much, hvala lepa, gospa komisarka. Hvala za vaše spodbudne besede. In z tem zaključujem razpravo. Eh, zapisnik bo poslan parlamentu za potrditev na začetku naslednjega zasedanja in če ni. Uh, nobenega eh, nasprotovanja bom poslala rezolucije, kot je zapisano in s tem uh, zaključujem zasedanje, tokratno zasedanje parlamenta in želim vam prijetno popovdne.